in da so tudi nekako v duhu z nami. Vesela pa sem, da se je študija dokončno zaključila in da lahko danes prisluhnemo tudi strokovnjakom, kajti celoten postopek dela z kohezijsko politiko v zadnjih letih je bilo zaznamovano z demografskimi spremembami. Eh, in tudi vprašanje, kako se lahko s kohezijsko politiko odzovemo na demografske, na demografske spremembe, je zelo eh, pereče. Mislim, da je najbolje, da besedo kar predam eh, strokovnjakom in začeli bomo z gospod Manuelo Samek Lodoviči. Potem sledi eh, gospod Albert Esteve Paloš, potem pa gospod Lars Rademacher. Zdaj pa gospa Lodoviči, izvolite. Najlepša hvala za besedo in hvala tudi za povabilo. Hvala, ker lahko predstavimo to študijo, ki je kar obsežna. Prvi del je primerjalna analiza, drugi del, ta teži, pa je seznam desetih študij, ki smo jih izvedli v sklopu celotne raziskave. Dovolite mi, da nekaj besed namenim namenu in pa vsebini študije. Želeli smo se ustvariti pregled nad eh, regionalnimi demografskimi strukturami in pa trendi, ter seveda tudi ulogo kohezijske politike med letoma 2007 in 2013. S tem smo želeli ugotoviti, kaj lahko predvidevamo za prihodne programsko obdobje, ki se začne v letu 2014. Spregledali smo obstoječo literaturo in pa statistike o demografskih in pa prostorskih trendih. Potem smo pregledali eh, kohezijsko politiko v programskem obdobju med letoma 2007 in 2013. Ogledali smo si dokumente, ki so bili s tem povezanjem. Eh, Seveda pa smo si ogledali tudi podatke o finančnih izdatkih, ki so bili s tem povezani. Na ta način smo skušali ugotoviti, koliko sredstev se je namenilo za okrepe, ki bi lahko bili povezani z demografskimi spremembami. Potem smo opravili tudi poglobljeno terensko analizo desetih regionalnih eh, primerov. Deset regionalnih študij smo izvedli in eh, skušali smo zajeti deset različnih eh, socio-gospodarskih in demografskih okvirov, pogojev. Potem pa smo nekako pregledali tudi zaključke in pa potencijalne politične posledice za naslednje programsko obdobje. Kar zadeva eh, glavne demografske in prostorske trende, naj povem, da bom verjetno tu krajša, kajti v prihodi dve predstaviti boste govorili predvsem o teh trendih glavni izziv, s katerim se evropske regije soočajo, je staranje prebivalstva. Kajti vsaka tretja regija v Evropi, eh, torej vsake tretje regije v Evropi se bo prebivalstvo zmanjšalo zaradi staranja in pa zaradi nizkih stopenj rodnosti. Ko govorimo o staranju, je največja težava v staranju delovno aktivne populacije in pa povečanje Eh, ljudi, ki so odvisni od pokojnin, od podpornih sistemov. Vedno manj ljudi lahko dela, podpirati pa morajo vedno več ljudi, eh, ki so starejši, ki so upokojeni. To je izjemno velik izziv. Seveda pa ima to tudi socialne in pa gospodarske posledice, o čem je pogovora pozneje. Mednarodno preseljevanje je bilo v Evropi glavno gonilo rasti prebivalstva v številnih regijah. Več kot tri četrtine, eh, torej več kot 75 odstotkov zvečanja prebivalstva lahko pripišemo migracijskim tokovom. Kljub tem trendom pa obstajajo med posameznimi regijami v Evropski uniji razlike. Nekatere regije so precej heterogene, V nekaterih regijah se prebivalstvo povečuje, v nekaterih se zmanjšuje. Nekatere regije so priča precej obsežnim migracijskim tokovom. Torej, veliko ljudi se priseljuje v te regije. V nekaterih vzhodnih državah, naprimer, pa se precej ljudi iz njih izseljuje. Službo iščejo druge obstajajo tudi precej velike razlike znotraj samih regij. Naprimer, glede nove prostorske porazdelitve prebivalstva. Glavna mesta, naprimer, eh, pri glavnih mestih se prebivalstvo povečuje. V nekaterih urbanih področjih potekajo postopki suburbanizacije. Torej, ljudje se iz središč mest selijo na obrobje mest, v predmestja. Gre predvsem za mlade družine z otroki. V središčih mest pa obstajajo starejši ljudje in pa migranti. Obstaja tudi nekaj manjših mest, katerih prebivalstvo pa se zmanjšuje. Gre predvsem za mesta v vzhodni Evropi in pa na obrobju zahodne Evrope. Tu gre torej za vprašanje perifernih regij, podeželskih regij, gorskih regij, ki jih te zadeve najbolj prizadevajo oziroma najbolj prizadete so zaradi teh tokov, teh trendov. In zato moramo pripraviti politiko, ki bo prilagojena za posamezno regijo. Ne moremo imeti kar nekih pavšalnih politik za celotno državo, za celotno regijo, kajti razlike že znotraj regij so tako velike, da potrebujemo res prirejene uh, politike. Ne vem, ali lahko vidite to, kar je na zaslonu. Vsekakor imate to v. Uh, natisnjeni različici prosojnic, eh, torej predstavite. Ampak tukaj imamo uh, trende glede uh, evropskih regij in um, kakšni, torej trende prebivalstva oziroma večanja, manjšanje prebivalstva med letoma 2008 in 2030. V nekaterih regijah bo šlo za zmanjšanje prebivalstva. Uh, Um, ampak včasih lahko pri teh regijah uh, prebivalstvo oziroma zmanjšanje prebivalstva kompenzirajo regije z priseljevanjem. To so svetlejše obarvane regije. Potem pa imate tudi temnejše obarvane regije, kjer bo šlo verjetno za zmanjšanje celotne populacije. Ali po eni strani zaradi naravnih tokov oziroma naravnih razlogov, ali pa tudi zato, ker se ljudje iz teh regij izseljujejo drugam. Iz teh podatkov lahko opazimo, da gre za povečevanje prebivalstva v severnih in zahodnih regijah. Zmanjševanje populacije pa se predvsem osredoča na Balsko regijo, Polsko in pa Srednjo Evropo, te tudi na države vzhodne Evrope. V Južni Evropi pa imamo celo nekaj regij, kjer se bo populacijo oziroma prebivalstvo v naslednjih letih povečalo. Torej gre za izjemno uh, diferencirano sliko. Kot so nekako pričakovala, bodo demografski trendi imeli zelo pomembne posledice, tako za gospodarsko rast, kot tudi za socialno kohezijo ko govorimo o socioekonomskih učinkih, je največja težava v zmanjševanju delovno aktivne populacije, kar sem predvidevala že naprej. Se pravi, če ne bomo ustvarili politik, s katerimi bi spodbujali rast delovno aktivne populacije, bomo imeli vedno manj zaposlenih in vedno manj rasti, kajti vedno manj ljudi bo delalo, bo zaposlenih mislim, da je treba zvišati stopno uh, participacije, sploh za ženske in pa za starejše ljudi, če želimo te številke obrniti na glavo. Prav tako je treba izboljšati uh, tudi pogoje za zaposlovanje migrantov, ki prihajajo v omenjene države. Kar zadeva socialne učinke, naj povem, da je težava predvsem v izolaciji in pa v tveganju za revščino pri posameznih precej obsežnih, števil, eh, obsežnih eh, skupinah ljudi, naprimer ljudi, ki so starejši, ki živijo sami, ki živijo v oddaljenih regijah, v gorskih regijah, v izoliranih regijah, tudi naprimer pri imigrantih. In to pomeni, da bodo javni proračuni v prihodne bolj obremenjeni, kar zadeva socialne izdatke, kar zadeva pokojninske izdatke, kar zadeva tudi izdatke za zdravstvo, vse to se povečuje. In posledično lahko rečemo, da gre že za težavo, kako obdržati oziroma ohraniti eh, sisteme javnega zdravstva eh, in vse ostale javne sisteme vzdržne. Spremembe v prebivalstvu, demografske spremembe se nanašajo na precej različnih področji. Naprimer, od področja socialnega varstva do industrijskih politik, politik zaposlovanja. In če se želimo izogniti tveganju, ki sem, jih, ki sem ga omenila, moramo vedno več ljudi pritegniti k trgu dela, zaposliti jih moramo, moramo odpreti nova podjetja, spodbujati moramo ustanavljanje uh, novih podjetij, novih idej, kreiranje novih idej. Potrebujemo nove ideje, kar zadeva Eh, načrtovanje prostorske politike, tako v podeželjskih, kot tudi v urbanskih, eh, torej urbanih eh, predeljih. Govorila sem že o težavah, s katerimi se soočajo naprimer glavna mesta ali pa mesta na podeželju, ki se zmanjšujejo, pri katerih se populacija zmanjšuje. Prav tako je treba spodbujati tiste regije, v katerih um, prihaja do težav zaradi razdrobljenosti infrastrukture, naprimer prometne, potem informacijsko-komunikacijske infrastrukture, vse to je pomembno, tudi socialna infrastruktura ne nazadnje je izjemno pomembna, izgradnja socialne oziroma zdravstvene, izobraževalne infrastrukture in tako naprej, vse to je pomembno. Prav tako potrebujemo novo, moderno družinsko politiko, eh, politiko, eh, ki bo spodbujala rodnost, ki bo spodbujala tudi Eh, zaposlovanje žensk, ki si želijo ustvariti družino. Z vsem tem bi lahko nekako zmanjšali eh, krčenje delovnog aktivnega prebivalstva. Spodbujati moramo tudi starejše ljudi, ki so morda že upokojeni in ki bi lahko um, tudi po upokojitvi še delali vse te naštete politike so pomembne in z njimi se lahko odzovemo na eh, nastajajoče demografske težave. Seveda, pri tem pa lahko veliko in pomembno vlogo odigrajo tudi institucije. Potrebujemo odziv parlamenta, komisije, odbora regij, institucij na evropski ravni. Omenjene institucije so sicer že storile kar precej, kajti od leta 2005 5 naprej so se začele z omenjenimi vprašanjami od, u, u, um, ukvarjati. Napravili smo, oziroma so te institucije so pripravili ogromno študij, zbrali ogromno podatkov, statistik, začeli smo analizirati težave na lokalni, na regionalni, nacionalni ravni. Pri uredbi o socialnem skladu smo videli da je šlo za analizo stanja med letoma 2007 in 2013 in tem za členi pri, torej pri um, skladih ERDF in um, ESS obstaja kar precej členov, ki se ukvarjajo z demografskimi spremembami, ki govorijo o tem. Tudi pri strategiji 2020 smo opazili podobno glavni izzivi, torej med glavnimi izzivi te strategije je tudi boj proti zmanjševanju delovno aktivnega prebivalstva. Poleg tega pa smo lahko pri vodilnih pobudah opazili, da gre eh, za odziv na vedno večje izzive, naprimer vse življenskega učenja, eh, Eh, zaposlitve, eh, izobraževanja, torej vsega, kar je povezano z omenjenim vprašanjem. Parlament je prav tako pred osmimi leti začel obravnavati to vprašanje in resolucija iz leta 2011 o posledicah eh, demografskih sprememb za kohezijsko politiko prav tako govori o tem. Ta resolucija je zelo ažurna in rezultati naše študije so so predvsej usklajeni z vsebino omenjene resolucije. Tudi politike, ki naj bi izvajali, so temu prilagojene. Če si pogledamo še stanje na ravni držav članic, na tej ravni se je izvedla revizija pokojninskih in zdravstvenih sistemov, spremembe torej, ampak Tu je šlo predvsem za vzdržnost javnih izdatkov za pokojnine in pa za zdravstveno varstvo. Torej, konkretno povedano, kako se lahko ti izdatki zmanjšajo, kajti v prihodnosti se pričakuje eksplozija javnih izdatkov na teh področjih. Vprašanje aktivnega staranja pa se je na dnevne rede v programe eh, nacionalnih držav uvrstilo šele pred kratkim. Na regionalni ravni so ta vprašanja že pritegnile kar precej pozornosti. Šlo je tudi za pobude znotraj kohezijske politike. Sicer ne tako pogosto, ampak kadarkoli se je o tem govorilo, je bilo to v sklopu kohezijske politike na regionalni in lokalni ravni. Uloga kohezijske politike je torej zelo pomembna, sploh kar zadeva eh, politike na regionalni in pa lokalni ravni. To pa zato, ker naprimer, pri skladu za razvoj podeželja in ekonomsko socialnem skladu vidimo, da lahko sredstvi iz tega sklada pomagamo pri odpravljanju težav na regionalni in pa lokalni ravni v smislu omenjenih težav. Mi smo te prioritete, politične prioritete eh, nekako oblikovali v posamezne teme, tematske sklope. Uh, in opazili smo, da so sredstva, ki še niso bila dodeljena znotraj do proračuna, znašajo približno 19 odstotkov eh, skladov, iz skladov, eh, torej eh, iz Zahodnjega socialnega sklada, sklada razvoja podeželja in pa Evropskega kohezijskega sklada. In s temi neporabljenimi sredstvi bi lahko skušali odpraviti posledice demografskih sprememb. Kljub temu, da omenjena vprašanja še niso eh, neposredno izpostavljena v horizontalnih načeljih. Na tem zemljevidu lahko opazite, na kakšen način so eh, posamezne regije razporejale sredstva iz omenjenih treh skladov za ukrepe, ki se nanašajo na odpravljanje demografskih sprememb. Tiste regije, ki so obarvane temnejše, eh, so večino skupnih verov namenile v ta namen. Tiste, ki so obarvane svetlejše, pa so zato namenile manjše, manj zneskov, torej oziroma manjše zneske. Tu lahko vidite, katere ukrepe so regije skušale uh, izvesti. Naprimer, ko je šlo za sklad za razvoj, za regionalni razvoj, um, so to bili predvsem ukrepi na področju socialne infrastrukture, naprimer zdravstvene, socialne infrastrukture, uh, predvsem v namen ponovne oživitve podeželskih območij. sklad ERDF je prav tako bil izkoriščen za eh, raziskave, za razvoj novih proizvodov, ki bi lahko prišli oziroma ki bi lahko bili v korist eh, starejši populaciji, populaciji, ki se stara in tehnične. Tehnični napredek na tem področju je pomemben, lahko pa bi ga še bolj izkoristili. Evropsk, iz Evropskega socialnega sklada so se financirali ukrepi za zaposlovanje eh, starejših ljudi, žensk. Eh, želeli smo s tem spodbujati zaposlovanje eh, žensk, njihova participacija, potem zaposlovanje mladih in pa migrantov. Osredotočanje na te eh, družbene skupine je bilo vsekakor pomembno. Eh, Potem pa še sklad za teritorijalno sodelovanje, za zemljsko sodelovanje. Tu pa je šlo predvsem za izmenjavo dobrih praks in izkušenj na področju demografskih sprememb. Poznamo program DART, um, ki se ukvarja z demografskimi spremembami in skuša nekako združiti izkušnje iz zahodnih držav, vzhodnih držav, severnih držav, južnih držav v namen izmenevanja najboljših praks, izkušenj in pa politik. Ko smo, na primer, o mnenju povprašali ljudi iz Romunije, so nam dejali, da je bilo za njih zelo koristno sodelovati v tem projektu, da so lahko videli, kako lahko na lokalni ravni odpravijo nekatere težave. Žal pa ne obstaja nobena obsežna strategija glede demografskih sprememb. Samo v nekaj državah poznajo spremembe oziroma strategije glede aktivnega staranja, glede demografskih sprememb in v teh strategijah so vključeni vsi relevantni deležniki. Prav tako pa tudi zavedanje o tem, da se lahko z kohezijskimi skladi odzovemo na akutne težave na področju demografije. Eh, ni dovolj razširjeno. Tu lahko storimo še več, veliko več. Dva največja problema sta, da gre ponovadi za precej razdrobljene ukrepe, da ni nobene krovne strategije. Poleg tega pa je težava tudi v trajnosti. Časi gre za nek manjši projekt, ampak ko se financiranje konča, se zaključi tudi sam projekt. Ukrepi se ne nadaljujejo. Ko smo opravljali intervjuje, je, se je programsko obdobje 2014-2020 nekako šele začenjalo in skušali smo razumeti, ali bodo demografske spremembe na lokalni ravni eh, v prihodnih šestih letih res tako pomembne, kot si mislimo. Eh, In nekako smo skušali tudi ljudi povprašati po njihovem mnenju z tem. Kaj se je opravilo, kaj je bilo upravljenega? No, večina strukturnih skladov je bilo namenjenih um, ukrepom za zaposlovanje starejših, mlajših, ranljivih skupin. Izgradnja socialne infrastrukture je prav tako zauzemala pomemben delež um, sredstev. Potem ukrepi za oživitev urbanih in pa nekaterih podeželskih območij. Nekatera, nekatere regije so prejele manj sredstev za naprimer izgradnjo IKT infrastrukture, naprimer na švedskem, na finskem. Um, kot pa nekatere najbolj oddaljene regije. No, skušala se bom držati desetih minut, ki jih imam na voljo za predstavitev, tako da bom kar prešla na, za, na zaključek. Aha, ne, najprej še posledice. Morda nekaj besed namenim tudi osnutku zakonodajnega svežnja za obdobje 2014-2020. Če si ogledamo ta dokument, lahko opazimo, da kljub temu, da sicer um, demografskih ciljev ni med horizontalnimi cilji nove kohezijske politike, se ta svežen na te težave veliko bolj osredotoča kot pa v preteklosti, v preteklem, v preteklem programskem obdobju. Ko gre za horizontalne cilje, lahko vsekakor najdemo nekatere nastavke, ki so usmerjeni v demografske spremembe. Potem načelo teritorijalne kohezije. To načelo je zelo pomembno, ko govorimo o boju proti demografskim spremembam. Kaj ti izzivi, demografski izzivi se razlikujejo od regije do regije. Kot smo opazili, je slika Evropske unije v tem oziru zelo heterogena. Potem nova uredba o skladih za regionalni razvoj in pa o Evropskem socialnem skladu vsebuje kar nekaj določb Eh, ki, se, ki omenjajo predvsem trajnostni razvoj urbanih eh, območij in pa tistih regij, ki so najbolj oddaljene in najbolj redko poseljene. To velja predvsem za sklad ERDF. Pri Evropskem socialnem skladu pa gre za spodbujanje aktivnega in zdravega staranja ter, ter tudi za uh, ukrepe za socialno vključevanje. Nek kje okoli 20 odstotkov sredstev znotraj sklada ne bi bilo namenjeno uh, omenjenim ukrepom, torej za vključevanje, socialno vključevanje. No, obstaja pa tudi nekaj orodij, ki so omenjena v, ured, v obeh uredbah. In s temi orodji bi lahko olajšali izvajanje in te, um, torej, um, celostnega pristopa na lokalni ravni. Ena izmed stvari, ki smo jo opazili med najboljšimi praksami, je bila možnost vključitve kohezijske politike v nacionalne in regionalne politike ter tudi v Evropski socialni sklad, v sklad eh, za, razvoj, eh, za regionalni razvoj in pa v vse ostale s tem povezane sklade. Tako zdaj pa bomo res skušala zaključiti. Kohezijska politika in strukturni skladi so najpomembnejša orodja za podpiranje regij pri odzivu na demografske spremembe. Predvsem zato, ker gre za nekako pristop, ki zajema več let, kar omogoča ustrezno časovno odzivanje. Zbrane izkušnje nam kažejo, da se temu vprašanju posveča vse več pozornosti, ampak odzivi so razdrobljeni in tudi ukrepi niso dovolj tajnostno naravnani. Če želimo izboljšati učinkovitost kohezijske politike, eh, bo treba več pozornosti na evropski ravni nameniti demografskim spremembam, kajti to je eno izmed najpomembnejših horizontalnih vprašanj, ki so povezane z kohezijsko politiko. Tukaj moramo imeti nastavljeno skupno politiko, ki bo vsebovala horizontalna načela. Tudi na regionalni ravni bo treba to izvajati. Treba je podpreti kar se da integrativen pristop na vseh ravneh in jasno opredeliti vloge različnih ravni, eh, od lokalne do evropske, in tudi nameniti dovolj sredstev za izvajanje teh eh, ukrepov. Tu bi lahko izpostavili tudi javno-zasebna partnerstva. Nekatera partnerstva, ki smo jih analizirali, so bila zelo kakovostna, kajti z njimi se je, torej je bilo možno tudi spodbuditi eh, javne deležnike eh, v določeni regiji, poleg zasebnih. In to sodelovanje je bilo zelo kakovostno. Treba je biti precej bolj proaktiven, kajti demografske spremembe niso zgolj težava, niso zgolj izziv, ampak tudi nekaj, kar nam lahko pomaga. Pomaga pri razvoju novih idej, novih trgov, novih storitev, novih proizvodov. In to za vse, za mlade, za ženske, za migrante, vsi ti lahko postanejo aktivni um, subjekti na trgu dela, ne samo uh, pasivni. Kajti ti ljudje imajo sposobnosti, imajo znanje in vse to nam lahko pomaga pri rasti, pri socialni koheziji. Ampak izziv, ki nas čaka in ki ga moramo izpolniti, je, kako to udejaniti. Treba je tudi razviti in razširiti nove prakse, nove ideje, nove politike, tako da lahko potem z njimi delamo. Institucije na lokalni ravni morajo vedeti, kako te politike izvajati. Treba je tudi izboljšati uh, zmogljivosti institucij na vseh ravneh, kajti morajo imeti, institucije morajo imeti na voljo dovolj sredstva, dovolj vero, da lahko to izvaja. Prav tako pa jim moramo tudi dati na voljo orodje, s katerimi bodo lahko preučevala, analizirala, vrednotila eh, vse podatke, ki jih o tem zberejo, tako da lahko vedo, na kateri ravni so katere težave najbolj akutne. Samo še dve zadnji prosojta o potencijalni ulogi evropskih institucij in Evropskega parlamenta. Evropske institucije bi morale zagotavljati bolj učinkovito usklajevanje posameznih politik, ki se izvajajo na lokalni ravni in tudi nekako spodbujati bolj proaktiven pristop in pa partnerstva. Evropske institucije bi morale spodbujati razpravo o učinkovitosti posameznih politik, kajti precej malo je vrednotenja eh, politik, ki so zasnovane če vrednotenja ni, potem z obstoječimi politikami nadaljujemo v nedogled, ne vemo pa, ali so te politike uspešne ali ne. Treba je določiti, katere politike so najbolj ustrezne z, eh, kot odgovor na določene spremembe. Treba je tudi pomagati lokalnim institucijam ter razviti ustrezne kazalnike in ustrezna urodja za vse deležnike, da se lahko ti odzove, da lahko ti pripravijo vse odzive eh, na demografske spremembe. Kar pa zadeva eh, Evropski parlament, se mi zdi, da je Evropski parlament v tem procesu zelo podo, eh, pomemben, kajti predstavlja državljane lahko spodbuja druge institucije, komisijo, odbor regij, da se bolj posvetijo temu vprašanju, da so bolj aktivni. Tudi države članice in njihove regije lahko pozove k temu, da so te bolj pozorne na demografske spremembe. Naprimer z eh, sporazumi o partnerstvu. Komisijo in države članice lahko spodbudi temu, da razvijajo eh, politike, orodja, ki bodo potem v uporabi na regionalni in lokalni ravni. Prav tako lahko komisijo in države članice eh, spodbudi k razvoju ustreznih regionalnih eh, baz demografskih podatkov in pokazalnikov. vsem tem in pa z hkratnim spodbujanjem eh, zavedanja o tem, naprimer z tematskimi delavnicami, seminarji na regionalni, na nacionalni ali na lokalni ravni, se lahko zavedanje o teh težavah eh, krepi. Parlament lahko in poslanci lahko v svojih volilnih okrožjih ne nazadnje spodbujajo te postopke tudi odbor regij Evropskega parlamenta bi lahko ostale odbore v Evropskem parlamentu opozoril na te težave. Lahko bi naprimer odbor za zaposlovanje ali pa eh, odbor FEM opozoril na te trende. To lahko počne skupaj s komisijo in pa tudi z odborom regij. Hvala. To je vse z moje strani in se pročujem, če sem bila predolga. We'll have to ask the next, next Najlepša hvala. Nažalost bom morala prositi ostale strokovnjake, da so krajši, ker potrebujemo tudi čas za razpravo. Sedaj pa gospod Albert STV Palos. No, no, no, Hola. Pues, Hola. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la. Lep pozdrav sem skupaj. Najlepša hvala za povabilo. Zelo lepo je, da imam priložnost z vami deliti svojo vizijo demografije Evrope in vizijo perspektive južnih držav članic Portugalske, Španije, Italije in Grče. Poskušal bom biti kratek. Uvodoma bi vam rad predstavil, pregled južnih evropskih držav. Podal bi rad nekaj podatkov. Te države so države, v katerih vlada nizka stopnja rodnosti. Povprečno bo ženska v teh državah imela 1,5 otroka. Druga značilnost teh držav je, da je življenjska doba precej visoka. 78-79 let za moške, pri ženskah pa še više. Gre torej za države, kjer imamo nizko stopnjo rodnosti, ampak eh, precej staro prebivalstvo. V zadnjih desetih letih so te države sprejele veliko priseljencev. Upravičujem se, da tukaj ni zemljevida, ampak predstavljate si lahko eh, Španijo, Portugalsko in Italijo oziroma Španijo eh, in Italijo, ki sta sprejeli veliko priseljencev med eh, letoma 1989 in 2007. Nažalost je v številnih od teh držav tudi visoka stopnja brezposelnosti precej višja kot pa v drugih državah članicah Evropske unije. To pomeni 25 odstotna brezposelnost v Španiji in tudi drugot je brezposelnost precej visoka. Brezposelnost je visoka tudi med mladimi. V Španiji govorimo o 50 odstotkih mladih med 20 in 25 eh, leti, ki nimajo službe. Še en zanimiv podatek je ta, da so razmerno gledano ljudje med 50 eh, in 64 eh, letom predstavljajo manj kot 50 odstotkov prebivalstva. Malo otrok, dolgo življenje, malo dela, visoka brezposelnost, visoka brezposelnost med mladimi, više kot je povprečje. In pa tudi nizka oziroma visoka stopnja eh, za poslovanja v kategoriji od 50 do 64. Zdi se, da rodnost ne bo narasla tekom gospodarskega razcveta je bila rodnost eh, precej nizka in v gospodarski krizi ne moremo pričakovati više stopnje rodnosti. Imigracijski cikl se je obrnil, včasih je prikajalo veliko priseljencev v naše države, sedaj pa jih več odhaja kot prihaja. In zelo mogoče je, da bomo v naslednjih desetih letih izgubili del našega prebivalstva. Vse države, ki sem jih omenil, bodo v naslednjih desetih letih, leta 2017, eh, zabeležile več smrti kot pa rojstev. Priča smo torej demografskemu eh, premiku, paradigma se spreminja. Vsakič, ko objavljamo te trende, nas kličejo novinari, eh, zakonodajalci in tako dalje. Vedno imajo ista vprašanja. S kakšnimi izzivi se bomo soočili, če prebivalstvo še vedno pada, ali je eh, slabo, če bomo izgubili del prebivalstva in ali eh, pomeni, da z manj priseljenci izgubljamo človeške vire a, pomeni, da izgubljamo del našega človeškega kapitala, ko mladi odhajajo. In še eno vprašanje, kdo bo plačeval za pokojnine za starejše, če nimamo mladih, če nimamo delavcev, če nimamo mladih, ki imajo službe. Kdo bo plačal ta račun? Rad bi podal svoj odgovor na ta tri vprašanja. Prvič kaj se bo zgodilo, če bo prebivalstvo še vedno upadalo. No, po mojem mnenju, nič kaj resnega. Mislim, da ne bi smeli biti preveč zaskrbljeni zaradi tega. Padanje števila prebivalcev nas ne sme preveč skrbeti. Pogosto se bojimo, da obstaja idealna eh, stopnja rodnosti 2,1 otroka na posamezno žensko, kar je v bistvu eh, stopnja, ki omogoča eh, enakovredno zamenjavo generacij oziroma prebivalstva. Po drugi strani, če nišče ne umre, potem ne potrebujemo novo rojenih prebivalcev, ker imamo stabilno populacijo, stabilno prebivalstvo. Če pa veliko ljudi umira, potem tudi dva otroka na žensko nista dovolj, da bi zamenjali prebivalstvo, da bi uh, ostali na stabilni ravni. Tako da moramo vedno stopnjo rodnosti tolmačiti v okviru pričakovane življenjske dobe. Ta je vedno višja, uh, rodnost pa pada, kar pomeni, da lahko ta dva elementa skupaj zadržita stabilnost prebivalstva. Evropa je prevzela vodilni položaj, kar se tiče zagotavljanja učinkovitega prebivalstva. Beležimo manj kot dva otroka na vsako žensko, ohranjamo pa vseeno stabilno prebivalstvo zaradi priseljevanja in zaradi eh, visoke pričakovane življenjske dobe. v družinah, ki nimajo veliko otrok, vseeno vlada precejšna gospodarska učinkovitost, celo večja kot v družinah, ki imajo veliko otrok. Ljudje namreč eh, pokrijajo več, večji delež pokojnin, ker so produktivnejši. Če imamo zelo produktivno prebivalstvo, če je stopnja produktivnosti visoka, potem nas eh, ni treba skrbeti za nekašno apokalipso, demografsko apokalipso. Ni treba torej eh, spodbujati ljudi, da imajo več otrok, ker lahko vseeno zagotovimo eh, učinkovit sistem. Ljudje, ki si želijo otrok, bi morali imeti možnost, da otroke imajo približno polovica tistih, ki se danes rodijo, bo eh, živela dlje kot 100 let. Na drugi strani se otroci rojevajo eh, staršem, ki so stari od 25 do 40 let. Če ste mladi in če živite v slabih gospodarskih razmerah, in če v to vključite tudi dejstvo, da boste morda živeli, živeli 100 let ali več, potem bi radi zagotovili, da ljudje lahko imajo otroke, kljub temu, da živijo v težkih gospodarskih razmerah. To še ne pomeni, da ne morejo imeti otrok, če si jih želijo. To ima bolj kot ne osebne posledice, ne pa makroekonomskih posledic. Naprimer, če bi živeli sto let brez, da bi imeli otroke. Glede na trenutne podatke lahko sklepamo, da ljudje, ki zapuščajo naše države, da so ti ljudje v države prišli nedolgo tega. Verjetno niso našli eh, službe, zato se vračajo bodi si v eh, države izvora, bodi si gredo v tretje države. Ne gre za odhod ljudi španskega izvora, kljub temu, da ima lahko gospodarska kriza tudi to vrsten učinek. na priseljevanje in demografijo moramo pogledati malce drugače. Nekateri strokovnjaki pravijo, da se bo morda Španija izpraznila, kar bi pomenilo, da bi jo poselili priseljenci. Priseljencev je sicer precej, ampak obenem španci, italijani, eh, aktivni delavci, eh, tudi ti prihajajo na naš trg dela. Sedaj je mladih več, ker je tista generacija, ki je imela veliko otrok, že uh, eh, ustarela priseljence pa, iz, eh, pa odhajajo iz države. Poglejmo si starejše, kdo bo plačal za pokojnine. Prebivalstvo, ki se stara, je v bistvu dobra novica. To pomeni, da smo namreč zvišali pričakovano življenjsko dobo za štiri mesece za vsako eh, leto ki ga preživimo. Za vsakih deset let življenja dobimo dodatna štiri leta. Na mesto 24. dneva 24, 24 eh, urami imamo dan, ki je dolg naprimer 27-30 ur, tako si lahko to predstavljamo. Pogledati si moramo še en koncept, koncept eh, fleksibilnega staranja starost nima uh, več enakega pomena, kot, je, kot ga je imela v preteklosti. Nekdo, ki je danes star 65 let, ni ista oseba, uh, kot je bila 65-letna oseba pred uh, nekaj desetletji ali pa kot bo čez nekaj desetletji. V naslednjih 30 letih se bo vse spremenilo tako, kot se je v zadnjih 30 letih. Višja pričakovana življenska doba pomeni, da imamo več časa za naše družine, za detke, babice, pradede, pravabice. Kar pomeni, da obstaja veliko medgeneracijskega prenosa pomoči. Gre za razširjene družine, v katerih živijo otroci, starši, stariša, starši in drugi. Vedno pogosteje se dogaja, da imajo otroci eh, stare starše, ki so še vedno pri življenju. In v prihodnosti boste verjetno imeli več eh, vnukov in vnukin kot obratno. mladi so sedaj tisti, za katere skrbijo starejši, ne pa obratno. Starejši so namreč zbrali dovolj premoženja, da lahko poma pomagajo mladim. To lahko vidimo v primeru javne pomoči, eh, zasebne pomoči. Mladim dajemo možnost, da povečajo svojo produktivnost in nam pomagajo, ko se moramo soočiti z vprašanjem, kdo bo plačal naše pokojnine. Družinske vezi so zelo pomembne. Razen medgeneracijske pomoči imamo tudi eh, okrepljene družinske vezi. Mislim, da te novice niso slabe. Izkoristimo lahko pomoč ki jo nudijo različne generacije. Kdo bo plačal za pokojnine? Demografski strokovnjaki bodo verjetno rekli, da je treba pokojnine prilagoditi glede na demografsko realnost, ne pa obratno. To pomeni, da moramo prešteti ljudi, ki so še aktivne starosti, aktivno prebivalstvo, in jih primerjati z neaktivnim prebivalstvom. Pogledati moramo, kakšen je prispevek teh oseb. Ni dovolj, da štejemo osebe kot takšne, ampak moramo pogledati njihove prispevke. Na ta način nam ne bo treba skrbeti o tem, da je prebivalstvo, ki dela, vedno manjše povečati moramo število tistih, ki so zaposleni v vseh generacijah. Tisti, ki se rodijo danes, bodo vredno dosegli starost stotih let. Ne more jih delati zgolj 50 odstotkov, ko bodo stari 55 let, naprimer. To moramo spremeniti. Ta pot, po kateri stopamo sedaj, ni prava in če se to ne spremeni, potem bomo morali poiskati drugačen odgovor na vprašanje, kdo bo plačal za pokojnine. Gre bolj za ekonomske izzive, kot pa za demografske izzive. Ulagati moramo v produktivnost, tako da ne bomo, ne bomo prekinili cikla, ki smo ga ustvarili v Evropi. Imamo manj otrok, dolga življenja, vsaka generacija vsaka nova generacija pa je produktivnejša kot prejšnja. To pomeni, da je več pritiska na socialni sistem. Ne moremo več anticipirati prihodnosti tako, da uporabljamo številke, ki ne upoštevajo eh, prožne starosti, prožnega staranja, ne upoštevajo dejstva, da eh, je nekdo, ki je danes star 70 let, precej drugačen kot pa eh, nekdo, ki bo star 70 let čez 30 let. Nismo soočeni z demografskimi izzivi, ampak z ekonomskimi izzivi. Govorimo o zaposlovanju, o usposabljanju in tako dalje. Mladi, ki še vedno živijo s svojimi starši, bi morali imeti možnost, da se vrnejo na trg dela, da dobijo dobro službo, da povečajo svojo produktivnost. Pomagati moramo tistim, ki so stari 35-40 let in že imajo delovno mesto, ampak ne živijo v razmerah, v katerih bi lahko imeli uh, otroke. Pomagati jim moramo. To bi lahko namreč imelo posledice dolgoročno gledano. In to bo brez dvoma vplivalo tudi na njihovo eh, osebno družinsko blaginjo. Hvala za pozornost, upam, da sem vas pripričal, da nam ni treba preveč skrbeti zaradi demokratskih izzivov. Mislim, da bi si morali precej pobliže ogledati ekonomske izzive, ki eh, jih imamo na poti. Hvala. Hvala, sedaj dajem besedo Larsu Radebahar. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala za povabilo. Hvala, gospa predsedajoča moram priznati, da sem nekoliko presenečen. Dosti krat se ne zgodi nekomu, ki je strokovnjak za komunikologijo, da govori o demografski politiki. Tako kot kolega tudi jaz nisem strokovnjak za to. Zato bom morda spregovoril o drugem vidiku te študije. Gre bolj za pogled na demografske spremembe se stališča spolov. Poskušal vam bom posredovati samo nekatere zamisli, kajti mislim, da so v Evropi sedaj velike možnosti, da bi pospeševali sodelovanje žensk, ko gre za njihovo samostojno poklicno in družinsko pot. Torej, demografski razvoj je tisti, ki sedaj zahteva, da ženske dlje delajo, ne samo v Nemčiji, temveč tudi v drugih evropskih državah. In zato je treba pospeševati eh, ženske kot podjetnice. Včasih Zato je treba na nek način ustvariti več fleksibilnosti v tradicionalnih eh, pogledih na vlogo žensk v eh, gospodarskem in zasebnem življenju. Študija, ki vam jo bom predstavil, je nastala v sodelovanju s več eh, organizacijami. Nastala je na predlog svetnic v eni od naših eh, fundacij. Gre za različne organizacije, ki eh, jih ustanavljajo in vodijo ženske na Nemškem, v Nemčiji. Gre predvsem za ustanavljanje in podporo njihovim podjetjem. Gre za to, da ženske na vodilnih menedžerskih položajih lahko v okviru programa sponzorjev, mentorjev in tako naprej pomagajo ostalim ženskam pri njihovem vključevanju v gospodarsko dejavnost. Na začetku smo sicer imeli zelo malo finančnih sredstev za to študijo, zato smo se vprašali, kako bomo sploh lahko zajeli vse ženske, ki ustanavljajo podjetja. Gre za uh, zasebno Eh, pre, eh, javno partnerstvo, ki ga predvidevamo v vseh zvezdnih deželah in gre za agencijo, ki pomaga eh, ženskam pri ustanavljanju podjetij. V deželi Baden-Württemberg je ta agencija del Ministrstva za znanost. Zakaj gre pri tej študiji? Vedno več žensk ustanavlja podjetja in to ni značilno samo za Nemčijo. Zaradi brezposelnosti se povečuje število žensk, ki želijo ustanavljati podjetja. Prejšnje študije iz preteklosti so pokazale, da se drugače eh, lotevajo ustanavljanja podjetij ženske kot ostali. Manj so pripravljene tvegati, zelo skromno začenjajo, da pa, kažejo študije, ženske zaradi tega ni nujno, da so manj uspešne. V tej študiji smo poskušali ugotoviti, kakšna je eh, značilnost eh, ženske, ki so podjetnice, ki ustanavlja podjetja, kaj jih motivira k temu, zakaj, kako ustanavljajo podjetja. In zlasti smo se v tej študiji osredotočili na tako manji mentoring, torej uporabo mentorjev pri ustanavljanju vodenju podjetij. Sodelovali smo s to agencijo, ki podpira Eh, ženske, ki ustanavljajo podjetja. Okoli 8000 takšnih primerov eh, je ta agencija v zadnjih dveh letih eh, pospeševala, jim svetovala in tako naprej. Tipično za to področje je, da podatkov o tem nihče ne zbira. Zato je zelo težko sploh ocenjevati situacijo. Prvič jih je težko te podatke zbrati, to je drago in drugič jih je treba potem to obdelati mentorje moškega in ženskega spola smo, ki so sodelovali v tem procesu ustanavljanja podjetij, povprašali, za kaj gre. No, seveda, če, eh, če sprašujete samo mentorje, dobite drugačni upogled, kot če uh, sprašujete same podjetnice, ki stanavljajo podjetja. Tukaj se pojavi cela vrsta napak. Samo vzorec vam bom sedaj predstavil. Imamo 424 žensk, ki smo jih vključili v to študijo. Njihova starost vidite, da ni ne vem kako nizka. 40,5 let so v poprečju stare. Torej, ženske bistveno kasneje ustanavljajo podjetja kot moški, so pa dobro uh, izobražene, kasneje ustanavljajo podjetje, običajno ženske, bolj razmišljajo o tem načrtu, o tem se pogovarjajo z celo vrsto uh, ljudi, ki jih potem morajo na nek način spodbujati, da bodo dejansko ustanovile podjetja. Torej, upam, da lahko to prosojnico vidite, na katerih področjih se ustanavljajo podjetja. Najprej storitvena dejavnosti, nasploh, Tukaj gre za celo vrsto področji, recimo za negovalke, za eh, servise, eh, čistilne servise in podobno. Gre tudi za tiste panoge, kjer eh, so ženske v večinskih primerjih zastopane. Tudi na področju biotehnike, vendar tukaj bistveno manj žensk najdemo, ki ustanavlja takšna podjetja. Ženske sami sebe opisujejo kot bolj ustvarjalne, kreativne. In dosti krat gre za, soc, za ženske, ki imajo družbeno, eh, izobražen, ki so izobražene na področju družbenih znanosti, ne pa toliko na področju eh, naravnih in eh, prirodoslovnih znanosti. Osredotočujejo se na komunikacije, na ja, eh, odnose z javnostmi in podobno. To so tiste eh, panode, v katerih se ženske tako ali tako, tudi če so zaposlene, hitro uveljavljajo. In poleg tega so te storitve srčika njihovih proizvodov. Večinoma ustanavljajo samostojno kot same ali pa v dvojici, v paru svoje podjetja običajno se povežejo z takšnimi eh, kolegicami, ki so že bile zaposlene v, na nekem podobnem področju. Dosti krat so to ženske, ki so nezadovoljne z ostalimi možnostmi za to, da se poklicno bolj uveljavijo. Tukaj gre tudi za veliko razliko med ženskami in moškimi. V študiji leta 2012, ki se je nanašala na Nemčijo, smo ugotovili, da je do 60 odstotkov celotnega vzorca v Nemčiji takšnih posameznikov, ki so brezposelni. Pri ženskah je drugače. Samo 10 odstotkov ženski so brezposelne, običajno ustanavljajo podjetja. Pomeni, da to kaže tudi na to, da zelo natančno razmišljajo o tem ustanoviti ali ne in imajo tudi druge cilje. Ženske so tudi bistveno manj pripravljene na sklepanje kompromisov kot eh, moški. Moški v prvih dveh letih eh, eh, delovanja so pripravljeni marsičemu se odpovedati, naprimer družini, pri ženskah pa je temu ni tako. Družina je osrednji element v njihovem življenju. Eh, ženske, če morajo žrtvovati svoje družine, običajno ne ustanavljajo podjetij. Potem, kako se ženske znajdejo v sedanjem sistemu spodbud? Ali obstaja dovolj spodbud za nje? Kako doživljajo strukture za spodbude pri ustanavljanju podjetij? Ženske imajo večinoma tukaj občutek, da so posamezni elementi pri ustanavljanju podjetij eh, odvisni od eh, lokalne situacije. Včasih v nekaterih zvezdnih državah obstajajo spodbude za eno eh, panogo, za druge pa ne. Dostikrat pa je to odvisno tudi od strukture gospodarskih panog v njihovem okolju. Bolj konkretno, v primerjavi s moškimi, ki ustanavljajo podjetja. Ženske običajno menijo, da če so moški ustanovitelji, so bolj samostojni, lažje in bolj prepričljivo predstavijo svoj načrt eh, recimo bankam, investitorjem, lažje nastopajo in bolj prepričljivo pri tistih, ki spodbujajo takšno ustanavljanje podjetij. Ženske pa so tukaj bistveno bolj zadržane. Vprašali smo tukaj mentorje, mentorice, ali one vidijo tukaj drugačno situacijo, ko gre za spodbude za ženske, ki ustanavljajo podjetja. In mentorji so drugačnega mnenja, namreč, da je <clears throat> še več žensk tistih, ki zelo težko predstavijo svoje predloge uspešnim investitorjem. Vprašanje je, kako lahko naredimo ustanavljanje podjetij bolj uspešna. Veliko eh, tako imenega mentorstva se je tukaj v zadnjih letih eh, pojavilo v Nemčiji. Danes že imamo programe mentorstva, vendar so relativno neznani. Mnoge ženske bi z veseljem uporabile storitve mentorjev, vendar enostavno ne vedo, kdo eh, jih eh, nudi te storitve, kdo so partnerji, na katere se lahko obrnejo. Zlasti v vzhodni Nemčiji smo ugotovili, da je veliko žensk, ki niso še nikoli slišale za to, da mentorstvo obstaja. Tiste ženske pa, ki so uh, se eh, poslužile storitev mentorjev, menijo, da je to zelo učinkovita pomoč. Zlasti je ta pomoč pomembna recimo na področju urejanja pravnih zadev, davčnih zadev, eh, na področju eh, urejanja finančnih problemov pri ustanavljanju podjetij. Zlasti tukaj je resnično velika potreba po mentorstvu to niso samo gospodarske in trgovinske zbornice, temveč so tudi mentorske mreže, tiste, ki lahko veliko pomagajo. Zanimivo je, da smo ugotovili, da obstaja velika razlika, ko gre za tako imeno prijazno okolje v Nemčiji. To smo imenovali uh, vzdušje, ki spodbuja ustanavljanje podjetij. Jugovzhod, Baden-Württemberg, Bavarska in tako naprej so tiste dežele, ki najmanj spodbujajo ženske pri ustanavljanju podjetij. Najbolj so uh, na severu in vzhodu Nemčije ženske, ki želijo ustanavljati podjetje, deležne pomoči. Očitno je v vzhodnih eh, oziroma v južnih eh, zvezdnih deželah treba narediti mentorstvo nekoliko bolj privlačno. Še nekaj nas je zanimalo. Sam sem torej komunikolog, kot sem rekel na začetku, zato je bilo zame zelo interesantno videti, kako pomembni so socialni mediji pri procesu ustanavljanja. Mislim, da je logično, da do sedaj pri ustanavljanju podjetij strani žensk socialni družbeni mediji niso imeli velike vloge, sedaj pa se stvari nekoliko spreminjajo, vendar zelo počasi. Gre za vprašanje ustanavljanja omrežji, iskanja partnerjev preko uh, socialnih medijev. Torej teh primerov je bilo zelo malo, kaže naša študija. Zato so takšne strukture mrež nekaj, kar želimo dodatno pravčevati. Kajti pri ustanavljanju takšnih mrež eh, smo ugotovili so ženske, ki so uspešno ustanovile podjetje, tiste, ki so vodilne. To je skoraj da že konec te moje kratke predstavitve. Sam v študiji ponujam tudi nekaj več poglobljenih konkretnih primerov študij primerov eh, v, sicer v nemščini, ampak obstaja tudi povzetek v angliškem jeziku. Hvala. Hvala. Ne vem, mi nismo dobili prosonic vaše predstavitve. Če jih imate, bi nam jih lahko poslali po elektronski pošti, prosim, to bi bilo koristno isto velja za vašega kolega iz Barcelone, torej gospoda Esteve Paloša. Vsem najlepša hvala. Prisluhnili smo sedaj predstaviti rezultatov študije, ki smo jo naročili kot Evropski parlament. Strokovnjaki so se v tej predstavitvi dopolnjevali eden drugega in sedaj me zanima, kdo bi želel postaviti vprašanja, kaj. Eh, pokomentirati. Najprej ženske. Hvala, gospa predsedajoča. Imela sem čast za odbor regij sodelovati z kolegi, ki so pripravljali to študijo. In to, kar smo danes slišali, je natančno tisto, kar smo mi pri svojem delu ugotovili in to kaže na to, da je študija na pravi poti. Nekaj, kar je vedno bolj pomembno, je to, da na demografsko situacijo ne gledamo kot na nevarnost, temveč na priložnost. Po eni strani vemo, da eh, deklice, ki se rodijo danes, bodo lahko dosegle starost stotih let, kar je fantastično, vendar treba jim je zagotoviti, da bodo doživele zdravo starost. V ta namen potrebujemo nekatere ukrepe in v našem poročilu smo posvetili predvsej pozornosti temu. Ko gre za kohezijsko in strukturno politiko, smo veseli, da se je ta vidik v zadnji fazi pogajanj tudi zlasti eh, pojavil kot eden najbolj pomembnih, kajti to je pomembno za vse regije. Sama prihajam iz regije, ki je bogata, torej iz Bavarske, ampak tudi na Bavarskem sedaj že vemo, da obstajajo nekatere regije, kjer so strukturne spremembe velike in je zato odseljevanje prebivalcev nujno. Tam, kjer ni delovnih mest, kjer ni recimo mest za vajence, se je treba drugače organizirati veliko mm, mladih, ambicioznih, aktivnih se seli v velika mm, mesta. Na Bavarskem je naša vlada pripravila celo vrsto novih programov za spodbujanje tistih regij, iz katerih so se v preteklosti odseljevali prebivalci, tako da ne bodo nekatere regije prenaseljene, druge pa prazne če gre na eni strani za izgubo prebivalstva, ker želijo vsi iti v mesta, potem to pomeni nastanek novih problemov v mestih, infrastrukturnih problemov in tako naprej. Skratka, to so situacije, na katere smo naleteli. Mislim, da sedaj že vemo, kako rešiti te situacije, zlasti, če se bomo še naprej pogovarjali o prihodnosti skupaj z regijami. Kar zadeva Eh, stopnjo rojstev bi nekaj želela še dati. Vi ste prikazali situacijo za celotno Evropo, ampak obstajajo še nekateri drugi primeri v Evropi, recimo na Norveškem. Če si ogledamo Norveško, vemo, da je prišlo tukaj do povečanja rojstev. Zakaj? Zato, ker ni bilo težko uh, združiti družinsko in poklicno življenje, ne ženskam, ne uh, moškim. Uh, država spodbuja vzgojno-varstvene institucije, infrastrukturne ukrepe sprejema, tudi podjetja eh, upoštevajo potrebo po eh, usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Da ne bo predolgo, še nekaj. Ustanavljanje podjetij. V Nemčiji smo v 90-ih letih imeli veliko uh, novih podjetij, ljudje so sicer bili takrat zaposleni, ampak zaradi ene ali druge nuje potrebe so se odločili ustanavljati lastno podjetje. Vendar tukaj niso, ni večina med njimi uspela. Torej, model ustanavljanja podjetij, ki ste ga predstavili v nekaterih primerjih, lahko zelo uspe, uspešen, ampak to ni načeloma rešitev za brezposelnost. Treba bo preoblikovati delovna mesta, tako da bodo moški in ženske, ne glede na to, katerega porekla so, imeli enako pravne možnosti udeležiti se eh, konkurenčnega boja na trgu dela. Lambert van Nistelrooy je naslednji. Eh, Najlepša hvala. Ob koncu leta je kar prijetno prisluhniti tako mnogim pozitivnim sporočilom, ki izhajajo iz eh, te zanimive študije. Tudi področje upravljanja eh, demografskih izzivov bi bilo treba na nek način uh, si predočiti. Treba je pogledati urbana naselja, podeželje, Videti je, da tukaj doživljamo pozitivne trende. Tudi evropski programi so tisti, ki nam tukaj dosti pomagajo. Ne samo tematski programi, temveč splošni programi so tudi tukaj pomembni. Sam bi imel dve vprašanje. Priča smo krčenju prebivalstva v Evropi. Morda bi o tem lahko razpravljali na podlagi določenih meril, recimo dohodek na glavo prebivalstva, prebivalca. Smo pa priča tudi velikim spremembam, ko gre za selitev prebivalcev, gre za vitalnost prebivalcev in nekatera druga vprašanja, ki se s tem v zvezi pojavljajo. In morda bi na ta način morali gledati na krčenje števila prebivalcev, deset odstotno, pet odstotno. Sam si zastavljam ta vprašanja ne, da bi imel na nje odgovore. Ne vem, ali smo to dinamiko razvoja števila prebivalcev tudi upoštevali. Potem pa še nekaj. Vloga IKT, informacijsko-komunikacijskih tehnologij ko gre za eh, sporočanje podatkov in informacij o programih, ki obstajajo. Gre za projekte na področju širokopasovnih in drugih tehnologij, satelitskih eh, tehnologij in komunikacij. Ni treba danes v Evropi se seliti v veliko uh, mesto, da ostane človek del aktivnega prebivalstva. Tudi na podeželju je cela vrsta storitev že na voljo. Tudi nekaj bi morda o tem lahko kdo spregovoril. Sam moram ob 17.30 eh, oditi na intervju, vendar se bom vrnil sem v dvorano, kajti tukaj vlada zelo pozitivno vzdušje in eh, razprava je zelo zanimiva. Škoda je, da Leo van Fissen, vaš kolega iz Nizozemske, ni prišel sem. On prihaja iz Nacionalnega inštituta za eh, interdisciplinarne demografske študije na Nizozemskem. Vsekakor pa je treba zagotoviti dobro sodelovanje različnih raziskovalnih inštitutov v Evropi na področju demografskih trendov, ki smo jim priča. Kajti izmenjevanje podatkov in informacij je nujno. Hvala. Viktor Boštinar. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Spoštovani kolegice in kolegi. Naj se najprej zahvalim vsem trem govornikom, ki so nam danes predstavili zelo pomembne ugotovitve študije na več ravneh. Evropa, Evropska unija 28 terice, je pokazala ta študija, se sooča z zelo zapleteno demografsko situacijo. Izzivi, s katerimi se posamezne regije soočajo, se med seboj zelo razlikujejo. Lahko primerjamo skandinavske države, Bavarsko, na drugi strani pa Španijo, Portugalsko, Južno Italijo, Romunijo, Bolgarijo. Tukaj so razlike zelo velike. Sam nisem sociolog, ampak dovolite, da vam opišem situacijo z stališča revne države, Romunije. Naj vam opišem nekaj. Uh, izzivov, ki so tipični za državo, kakršna je moja. Ti določajo namreč tudi vrsto družbe in konkurenčnost, tekmovalnost, ki jo želimo imeti v prihodnosti. Govoril bom o posledicah gospodarske krize. Ta je še poslabšala že prej neravno zavidljivi položaj. Priča smo splošnemu zmanjšanju števila prebivalcev ampak na jugu se zmanjšuje število prebivalcev tudi zaradi izseljevanja leteh. Kot državljani Evropske unije odhajajo ti posamezniki na delo v druge države članice. To je koristno za te posameznike, za same družbe, ki so prizadete e, zaradi tega, pa to ni dobro. Gre za neke vrste odliv možganov. In tisti, ki so najbolj sposobni, če hočete, elite potrebne za vodenje države, za vodenje podjetij, se odlivajo v druge evropske države. Isto velja za zdravstvene strokovnjake. Eh, na nek način strokovnjaki, naprimer zdravniki, odhajajo. To je seveda nevaren trend in lahko eh, vpliva nasplošno na demografsko sliko. Če imamo torej manj izobraženo delovno silo, revnejše ljudi, potem to lahko vpliva na njihovo zaposljivost, tako na domačem trgu dela, kot tudi na zunanjem. To lahko pomeni tudi nižjo kakovost eh, zdravstvenega varstva, to pa lahko povzroči krajšo pričakovano življenjsko dobo. V Romuniji imamo višjo stopnjo umrljivosti eh, dojenčkov, kakor smo imeli kadarkoli v zadnjih 40 letih in nižjo, kakor katerakoli druga evropska država. Drugič, brezposelnost, zlasti med mladimi, negativno vpliva na perspektive mladih. Ne gre samo za Španijo, Grčijo, Italijo gre tudi za Romunijo, kjer mladi izgubljajo perspektivo, izgubljajo upanje. Brezposelnost med njimi povzroča manjšo pripravljenost ustanoviti družino. Vemo, kako, so, kako visoke so stroški nastanitve, zaposlovanje, izobraževanje in tako naprej. Če nekdo želi se zaposliti, pa se ne more, ne more priti v eh, aktivno prebivalstvo, to seveda vpliva na posameznikovo pripravljenost eh, ustanavljanja družin. In zaradi tega, treba je vedeti, je eh, tudi nižja stopnja rojstev. Zato imamo manjše število družin, manjše število novih rojstev v Romuniji in demografska slika postaja vse bolj črna. Poleg tega je treba odpraviti razlike med eh, mestnimi in eh, podeželskimi okolji v državah članicah, tudi v Romuniji. Kljub splošnemu napredku je danes v Romuniji možnost za mladega, ki živi na podeželju, da konča univerzo in na ta način dobi dostop do bolje plačanega mesta, nekaj, kar se je tako poslabšalo, kot je to bilo v 30 letih eh, eh, prejšnjega stoletja. Samo 2-3 odstotki mladih iz podeželja se šola na univerzah. Torej to pomankanje perspektive, ki postaja vse bolj akutno v zadnjem času, tudi pomeni eh, neizkoriščenost človeških virov, ki jih imamo. Imamo vedno več ljudi, ki niso ustrezno kvalificirani, in zato lahko zasedejo samo najslabše plačana, če hočete, ponižujoča delovna mesta. In na ta način eh, ta sindrom periferije ostaja v družbi z vsemi negativnimi posledicami. Potem posledice politik eh, skrajnega vrčevanja. O tem je naš španski strokovnjak govoril strogo, skrajno varčevanje je imelo tri posledice. Manj sredstev za izobraževanje, manj sredstev za javno zdravje in seveda manj sredstev za državno upravo. To je nekaj, kar lahko, če hočete, razumemo, ampak demografsko gledano vse tri. Vsa ta tri področja in krčenje sredstev na njih imajo katastrofalne posledice demografska struktura družbe se zaradi tega spreminja tako, da postaja podobna strukturi družbe v začetku 20. stoletja na mesto v tehnološki dobi. Morda so to problemi, ki jih je moč razreševati s pomočjo kohezijskih politik, ampak Vsaka država članica pač mora najti svoj način, svoj pristop in svoja sredstva za to. Ne na zadnje še nekaj. Nove naložbe so skoraj da neobstoječe v nekaterih državah. V novih državah članicah, recimo v Bolgariji, Romuniji, dosti krat ni dovolj sredstev za izobraževanje delovne sile, ki jo potrebujemo na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Ustrezne kvalifikacije niso več prisotne. Ljudje so se enostavno prilagodili okolju, v katerem živijo, navadili so se sprejeti katerokoli delovno mesto, katerokoli delo. In na ta način družba ne zna, ne zmore več eh, zagotoviti dovolj visoko kvalificirane delovne sile. Če hoče priti Mercedes v Romunijo, bo investiral samo, če bo imel ustrezne strokovnjake, naprimer inženirje, pa jih enostavno mi v Romuniji nimamo dovolj, zato Mercedes ne bo prišel s svojimi naložbami k nam. Ne vem, ali vsaka posamezna država lahko zagotovi sredstva za to. Evropska unija naj nam je všeč to ali ne, je pač takšna. Morda politiki dosti krat ne želimo govoriti o tem. Integracijske, kohezijske politike nimamo v Evropi. Evropa se sooča z eh, realnimi demografskimi problemi. Statistični podatki lahko žonglirate, kakor hočete, ampak statistični podatki se običajno zbirajo zato, da eh, z njimi podkrepimo svoje argumente, ne pa zato, da pokažemo resnično stanje stvari ker nimamo prave evropske migracijske politike, tudi ne moremo najti evropskih odgovorov na ta uh, vprašanja. Imamo staranje, imamo krčenje aktivnega prebivalstva, ki ne more opravljati visoko kvalificiranih eh, del To pomeni, da se bodo naši podjetja selila izven Evropske unije. In naši <clears throat> državljani, čeprav David Cameron misli, da so eh, mi, mi, migranti, ne bodo migranti. Treba je torej zagotoviti drugačne možnosti za naše prebivalce. Če tudi Združeno kraljestvo nima dovolj delovne sile, se vendarle politika v Združenem kraljestvu upira eh, prilivu visoko kvalificiranih delavcev. Zato potrebujemo demografsko eh, strategijo. Brez demografske strategije Evropska unija ostaja ideal, eksperiment, če hočete, v zgodovini eh, človeštva v Evropi. Demografski trendi pa lahko postanejo velika ovira za preživetje Evropske unije kot dobrega konkurenta ostalim gospodarstvom. Samo predstavljajte si, predstavljajte si Kitajsko. Kitajska sedaj svojo demografsko politiko preoblikuje. Mi preoblikujemo naše uh, pokojninske sisteme. Kitajska pa ima, ima pokojninski sistem za 800 milijonov ljudi. O tem je treba razmišljati in bolj dolgoročno je treba razmišljati. Če se bomo samo pretvarjali, da smo našli odgovore, ne bomo nikamor prišli. Oprostite, sem bil tako dolg. Hvala, Marija. Muchas gracias. Eh, yo quiero agradecer al. Dale, hvala. Hvaležna sem profesorju Estevi za pregled, ki nam ga je podal. Govoril je o evropski demografiji, še posebej v zvezi z južnimi državami članicami, v zvezi s Španijo, mojo državo. Hvaležna sem mu, ampak kot politik imam nekaj vprašanj. Kaj se bo zgodilo v prihodnosti, kakšen je učinek krize? Govorili ste o prožnem staranju, prav, ampak koliko ljudi podpira pokojninski sistem sedaj, kakšne so, so številke tukaj, medtem pa brezpo, brezposobnost rase, brezposobnost med mladimi, prav tako rase. Mislim, da moramo vlagati v produktivnost, to je res. Pravite, da ni demografskih izzivov, ampak ne vem, ne vem. Pred nekaj tedni je Španski statistični inštitut podal pregled španskih uh, urbanih naselij, mest, pogledali so si teritorijalno in kohezijsko eh, kohezijo. Eh, imamo eh, cilje v sklopu Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada na to temo. 1,7 milijona od 18 milijonov gospodinstve v Španiji vodijo ljudje, ki so starejši od 65 let. 1,2 milijona žensk in eh, približno pol milijona moških. Ljudje, ki so predstavljali gospodinstvo v Španiji v leta 1970, eh, tukaj so, so bile številke precej drugačne kot pa danes. 55,4 odstotka španskih parov nima otrok, to so podatke iz 2011 skrbijo me učinki krize, tako eh, kot politika, kot tudi kot eh, posameznico. Spremembe, do katerih je prišlo, so se zgodile tako hitro, da se moramo resnično vprašati, kaj se bo zgodilo v mestih. Vemo, da se Evropa stara, ampak eh, Južna Evropa se stara precej hitreje. Hvala, Jens Nilsen. Tak som mycket, jag ska försöka vara kort och två saker. Det ena är... Najlepša hvala imam dva komentarja. Sam sem bil na severu Švedske odgovoren za različne regionalne programe in to leta in leta. Dobro vem, kako moramo opredeliti ta demografski izziv. Analizirali smo ga, pripravili smo strategije, pripravili programe in na to sprejeli ukrepe. Ti ukrepi niso bili neposredno povezani z enim od ciljev, ampak so bili povezani s splošnim eh, demografskim ciljem. Na švedskem že 75 let prebivalstvo počasi pada, počasi se krči. Nič drastičnega, ampak počasi pada eh, naše prebivalstvo. Eh, na severu Švedske imamo veliko gozdov, sedaj jih eh, uporabljamo drugače in tako dalje, tako da uh, ljudje počasi odhajajo. Kako se je soočiti s tem izzivom uh, upadanja prebivalstva? No, prvo kot prvo, na severu, tam, kjer. Uh, imamo žel, eh, železove rudnike, rudnike, rudnike železove rude. Eh, tam smo našli druge vire dela. Drugič, sodelujemo z univerzami. Spostavili smo strateška partnerstva in spet na temo uh, rudnikov. Na severu imamo ponovadi manjše naselbine. Eh, to so mesta, ampak v primerjavi z evropskimi mesti ne tako velika. Upoštevati moramo tudi priseljevanje. Pozdraviti moramo ljudi, ki pridejo v naše države. Vemo, da v Siriji vlada kriza, veliko beguncev išče novo državo, v kateri bi lahko živeli. In Švedska se je odločila, da te ljudi namesti. To je strateško izjemno pomembno, na ta način eh, namreč lahko povečamo prebivalstvo dolgoročno gledano. Rada bi le izkoristila to priložnost, da zastavim zadnje vprašanje. A razumemo, zakaj imamo v Evropi družbe, v katerih mladi iščejo delovna mesta, Dele, eh, iščejo službe, ki bi jih moral nekdo ustvariti. Mladi so eh, tisti, ki zase sami ustvarjajo službe, ki se ukvarjajo s start-upi in tako dalje. Kaj pa se v Španiji dogaja? V Španiji generacija mladih čaka, da jim nekdo ustvari eh, delovno mesto. Govorili ste o treh, štirih generacijah, o družinskih sistemih, ki se pojavljajo. Paradoks je ta, da imamo v Španiji trenutno eh, stare starše, ki finančno pomagajo mladim, ki so brez službe, so ravno kar izgubili službo in podobno. Drugod pa eh, mladi podpirajo starejše imamo torej različne situacije, nove situacije, kako se z njimi soočiti, je to uh, zgolj nekaj, kar eh, lahko opazimo, ampak ne moremo ničesar narediti, je to mentalna težava. Ne vem, sedaj pa je beseda, na, uh, je, je beseda namenjena vam. Kdo se želi najprej oglasiti, izvolite, gospa. Rodoviči. Hvala za komentarje, ki so bili zelo zanimivi. Pojavili se, so, so se štiri teme, ki se mi zdijo pomembne. Najprej stopnje rodnosti in politika, ki naj bi podpirala rodnost. Seveda, seveda lahko razpravljamo o tem, če potrebujemo večje število ljudi ali ne. Ampak mislim, da bi ljudje morali imeti možnost, da izberejo, koliko, ljudi, koliko otrok bodo imeli če si pogledamo politike v različnih državah, imamo uh, graf na 36. strani poročila. Ta graf kaže, da je stopnja rodnosti večja v severnih državah, v skandinavskih državah in v Franciji, kjer obstajajo politike, ki podpirajo eh, ravnovesje med poklicnim življenjem in družinim, družinskim življenjem ter politike, ki podpirajo zaposlovanje žensk. Če želimo povečati eh, zaposleno žensk in stopnjo rodnosti, potem se moramo prizadevati za več takšnih politik. Drugo vprašanje se nanaša na tehnološke inovacije. To je zelo pomembno. Tehnologija sedaj omogoča nove načine zagotavljanja storitev, tudi v eh, oddaljenih krajih, tudi za starejše, tudi za invalide. To je torej področje, v katerega lahko vlagamo. Imamo e-učenje, e-upravo in tako dalje. Vse to moramo vlagati. Obstajajo novi proizvodi, nove storitve in novi trgi, ki jih lahko uh, razvijemo. Tudi starejši so namreč potrošniki, naprimer v sektorju turizma. Obstajajo, obstajajo torej novi načini uh, promocije turizma za starejše, za invalide. Gre za nove nišne trge, ki še vedno čakajo na nadaljni razvoj in to si moramo pogledati. Več raziskav teh možnosti, več analiz v raziskovalnih inštitut ter spremljanje situacije na osnovi podatkov. Potrebujemo več podatkov, potrebujemo več ocen glede tega, kaj deluje in katere prakse ne delujejo drugače imamo pred sabo to tveganje, da vsak pripravi svojo vrsto politike, ki pa eh, na to ne uh, deluje dobro v, skla, v uh, sozvočju z drugimi politikami. Naslednje vprašanje je učinki krize. Ta kriza je bila najhujša po 30 letih, letih prejšnjega stoletja. Zaenkrat še ne vemo, kakšni bodo končni učinki. Nekateri pravijo, da bo ta kriza strukturno vplivala na trenutno situacijo. Vplivala bo morda tudi na nekatere demografske trende. Morda bo znižala stopnjo rodnosti, morda bo znižala pričakovano življensko dobo, morda bo zmanjšala tudi zdravstveno stanje prebivalstva. Ugotoviti moramo, kam gremo, ali gre res za trend v smeri vedno bolj revnega prebivalstva, potem moramo ta trend obrniti. Še nekaj je pomembno. Priseljevanje. V državah na vzhodu in v srednji Evropi se soočamo s težavo visoko usposobljenih mladih in žensk, ki zapuščajo te države. Vlada torej pomankanje izobražene delovne sile. Imamo pa nekatere države, naprimer Litvo, ki smo jo predstavili v poročilu, ki pripravljajo eh, politike za to, da bi privabili mlade priseljence, da se vrnejo v Litvo, da prinesejo sabo svoje izkušnje, svoje znanje in pripomorejo k razvoju države. Tudi na tem področju torej obstajajo politike. vprašanje samozaposlovanja za mlade in za ženske. Tudi to je ena od rešitev. Ne ravno rešitev, ampak eno od področji, na katerem lahko povečamo zaposlovanje. Težava je ta, da mladi in ženske nimajo dostopa do eh, kreditnih sredstev na isti način, kot imajo ta dostop omogočen moški, nimajo poslovnih eh, mrež, v katerih delujejo. Soočajo se s precej višjimi in večjimi izzivi in ovirami. Če ne bomo rešili teh osnovnih vprašanj, nikoli ne bomo imeli toliko mladih in žensk, ki bi eh, odpirali nova podjetja, kot imamo moških. Pomembno je upoštevati tudi število starejših, ki živijo sami to število narašča. Dobro je seveda, da lahko ljudje živijo dlje časa, ampak vedno več ljudi, eh, ki so starejši od 85 let, kdo skrbi za te ljudi? Ženske. In to je še ena težava. Kdo skrbi za moške? Ženske. Kaj bomo naredili? Kaj bomo naredili, da podpremo te osebe? To vprašanje moramo rešiti, povezano je seveda z demografskimi trendi res je, da imamo ekonomske izzive, res pa je tudi, in to je težava, da moramo popolnoma spremeniti naš način obravnave ekonomskega gospodarskega razvoja, eh, politik trga dela, potrebujemo ženske, ki delajo, ne pa da ostajajo doma, potrebujemo zdravstveno skrbo za starejše, tehnologijo moramo uporabljati na nove sodobne načine. Hvala. Like Hvala, kdo bi rad besedo. Naslednji gospod Estera. Najlepša hvala. No, mislim, da nimam veliko časa. Nekaj bi povedal o rodnosti. Seveda moramo imeti na voljo celo plejado politik, s katerimi bi spodbujali ženske k temu, da imajo otroke, in vsa ta razprava o združevanju poklicnega in zasebnega življenja in to, da olešujemo stvari, so pomembne, eh, pomembni dejavniki. Ampak zavedati se moramo, da danes ženske otrok nimajo predvsem iz naslednjih razlogov. Vedno več je ljudi, ki si ne želijo otrok, kar je nekako posledica drugačnih vrednot, ljudje na otroke ne gledajo več kot na zavarovanje za prihodnost. Prav tako poznamo danes več vrst porok partnerskih skupnosti. Ljudje menijo, da je prihodnost odprta, nepopisan list in si ne želijo nekako zaplanirati prihodnosti z, z tem, da imajo otroke. Prav tako pa obstaja še veliko mladih, ki so samski, ki, ki nimajo partnerja. In zato ne govorimo zgolj o tem, kako združevati poslovne in zasebne vidike življenja, ampak tudi o tem, kako sploh ljudi spodbuditi k temu, da stopijo v partnersko zvezo. Prav tako se sprašujemo, kaj je sploh družina. In, naprimer, v državah, kjer so moški in ženske bolj enakopravni, imamo tudi veliko več parov, partnerskih skupnosti in posledično tudi veliko več otrok. 50 odstotkov moških v Španiji med, letoma, med 25 eh, in 40 letom ni v zvezi, ni poročeni, so samski. Prav tako pa imamo po drugi strani veliko moških, ki so v partnerskih zvezah, ki so poročeni, ampak ne želijo imeti otrok. Poleg vsega pa je potem udarila še gospodarska kriza in veliko ljudi si ne želi imeti otrok v teh časih in to odlagajo nekam na prihodnost, nekam v prihodnost. Včasih marsikdo reče, da zdaj ni pravi čas za to, da ima otroka, ampak kar naenkrat je za to tudi prepozno, ko je ženska stara 40 let, eh, se zmanjšujejo možnosti za zanositev. In morda bodo pri tej starosti lahko imeli zgolj še enega otroka. V Španiji tudi ne gre toliko za to, da ženske nimajo veliko otrok, ampak da sploh nimajo otrok. Predvsej 50 letnic um, ima v poprečju dva otroka, takšnih je kar 75 odstotkov. Pet, od 5 pa do 20 odstotkov v tem segmentu populacije pa sploh nima otrok. Kaj pa ta starostna skupina in ta skupina žensk? to so ženske, ki nimajo otrok, ker pač ali nimajo partnerja, ali nikoli niso bile v idealni situaciji, eh, da bi imele otroka. Poleg tega pa so tu še drugi razlogi. Vse skupaj je izjemno kompleksno ni? in ne gre samo za, za odsotnost želje po otrocih. Stvari so zapletene. Če nekdo nima otrok, to ni povezano zgolj z uh, plačevanjem pokojninskih prispevkov, ampak tudi z vprašanjem, kaj in kako živeti potem, ko si star, ko si brez družine, ko si brez sorodnikov, sam si in boriti se moraš z vsemi tegobami življenja. Kar težko je to, če si predstavljamo, kaj ne. Treba je preučevati razloge, zakaj se ljudje ne odločajo več za otroke. Hvala. No, gospa predsednica, kolega, sta tako obsežno odgovorili na vsa vprašanja, da mislim, da sploh nima več česa dodati k temu. Torej, se odpovedujete pravici do odgovora. Dobro, v redu, potem pa smo končali s to točko na dnevnem redu gospe Ludoviči in obema strokovnjakoma se zahvaljujem, zato ker ste razširili naše obzorje z demografskimi vprašanji, z izzivi. Slišali smo veliko novih idej, um, ki ste jih delili z nami in hvala za to. Upam tudi, da to ni bil vaš zadnji stik s parlamentom demografski izzivi bodo z nami še kar nekaj časa, ne glede na to, ali bomo obravnavali kot problem ali kot rešitev. Tako, najlepša hvala, zdaj pa k Francoju Alfonziju, vaše poročilo. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Gre za poročilo, ki obravnava malce nenavadno temo, gre za Evropsko uredbo na temo Evropskega enotnega trga elektronskih komunikacij. Radi bi Evropo naredili za povezano celino. Zakaj obstaja ta pobuda? Zato, ker je eh, dostop podjetij do elektronskih komunikacij zelo pomemben za eh, konkurenčno, za uspešnost teh podjetij. Imamo 28 eh, različnih trgov na tem področju, ki so med sabo zelo različni, tako glede izdajanja avtorizacij, glede uh, izdajanja dovoljen, glede varstva potrošnikov in tako dalje. Imamo negativen učinek zaradi stroškov, zaradi uh, dostopa do storitev, zaradi različne uporabe infrastrukture in vsakič se soočamo s težavami zaradi eh, dostopa do različnih storitev, vrjobačnih storitev, eh, logistike in tako dalje. Radi bi uskladili trg, to ni ravno v naši pristojnosti, ampak vseeno lahko razmišljamo o tem. Predvsej pozitivno smo narav, naravnani. Eh, pri tem poročilu, po mojem mnenju, bomo zagotovili eh, uh, ustrezno čezmejno ozemersko sodelovanje. Dostop do enakih storitev, ne glede na to, v kateri državi se nanašamo, bo zelo dobro za premikanje mej in odpravljanje mej med eh, regijami in državami. S tem bomo okrepili tudi eh, naložbe v digitalni sektor. Za nas je to izjemno pomembno. Odbor regij se seveda sprašuje, če bo ta razvoj dogodkov omejen zgolj na najbolj poseljena eh, področja oziroma če bomo te ukrepe zagotovili tudi v eh, drugih regijah, v drugih področjih. To je zelo zahtevno vprašanje. Ponavadi je gospodarski razvoj odvisen tako od eh, digitalnega razvoja, kot tudi od drugih elementov. Mnenje, ki ga predstavljam, spodbuja eh, naložbe v širokopasovne povezave. Ta predlog je predstavila komisija. Obene pa imamo tukaj priporočilo za splošen dostop do digitalnih tehnologij, tudi uh, v obrobnih in otoških regijah. Predlogi sprememb. V več predlogih sprememb omenjamo uh, splošni dostop, ne glede na eh, regijo, splošni dostop do tehnologij. Na to imamo drugi sklop predlogov sprememb, ki se nanašajo na današnje usklajevanje. Na internetu je veliko spletne e-trgovine. in dogaja se, da včasih ljudje nimajo ustreznega dostopa do teh spletnih trgov. Podudniki storitev imajo eh, komercialne interese, ki včasih prevladajo. Radi bi, eh, nekateri bi radi omejili to, sam menim, da niso bili tako uspešni pri svoji argumentaciji. Obrobne regije, oddaljene regije, podeželske eh, regije so zelo pomembne za eh, povezovanje celotne Evrope in včasih se zgodi, da preprosto ni dostopa do eh, ustreznih modernih storitev zaradi centralizacije vseh storitev v urbanih področjih. Radi bi zagotovili dostop do interneta za vse, seveda. Radi bi, da ljudje ne bodo imeli težav pri dostopu. To so moji komentarji. Sedaj pa je na vas, da mi zastavite kakšno vprašanje. Najlepša hvala. Težavo imamo, kajti Konstance ni in morda bo Jens Nilsen namesto nje povedal nekaj v imenu socialistov. Najlepša hvala. No, sicer nisem poročevalec v senci za to temo, ampak bom povedal vse nekaj besed v zvezi s tem. Seveda, Tudi jaz se zauzemam za reševanje teh težav, kajti prihajam iz severa Švedske, ki je zelo redko poseljeni. Na tem, eh, tej regiji trg ljudem ne želi omogočiti vsega, kar bi ti ljudje želeli. In te stvari treba rešiti. To pomeni tudi, da moramo trg regulirati. In kljub temu, da v neki regiji ni dovolj ljudi, eh, to še ne pomeni, da v tej regiji ne bomo omogočali določenih storitev. Treba je pritisniti na trg in reči, da imajo vsi pravico do temeljnih storitev. Ne moremo vsi živeti v nekih območjih, nekih regijah, ki so zelo gosto poseljene, kjer, se, kjer je veliko delovnih mest. Redko poseljene regije so tudi povezane z vprašanjem eh, zmanjševanja števila delovnih mest, seveda. Eh, ampak eh, vedno znova me jezi, da se velikim gospodarskim subjektom na trgu stvari omogoča, kar eh, rečem preprogo se jim razvije ponavadi. To ni dobro. Mislim, da treba bolj celostno razmišljati. Hvala za ELS Lambert. Najlepša hvala, gospa predsednica. Ja, res gre za zelo pomembno vprašanje. povezano pa je tudi z prejšnjo razpravo o demografskih izzivih. S temi izzivi se treba soočiti na ustrezen način. Potrebujemo mrežja, potrebujemo dostop. In odlično se mi zdi, da odbor regij pripravlja mnenje v zvezi s tem. stvari se ne nehno spreminjajo. Ko iz kabelskega interneta televizije pridemo na satelitsko, potem se nam odkrije novo polje možnosti, ki jih lahko izkoristimo. In po celotnem sektorju smo priča spremembam. Poglejte si, naprimer, kaj se lahko danes storimo z mobilnim telefonom. Sploh ni važno, kakšno povezavo imamo, satelitsko, kabelsko, kakršno koli drugo. Naš pristop mora biti kar se da odprt in tudi besedilo tega poročila mora odražati odprtost. Tudi Piljarde Kastiljo ehm, dela na tem in predlog je kakovosten. Kaj bi morali storiti? Morali bi znižati tarife, morali bi znižati postavke omogočiti moramo cenejši internet in pa tudi cenejši mobilni internet na nazadnje. Cene pa so se zvišale, predvsem zato, ker podjetja nekako tvorijo kartele in se dogovarjajo o teh cenah. Če se nekoliko odmaknemo od vsega tega, če bi to skušali razbiti, bi se tudi cene najverjetneje znižale. Treba se vprašati, ali gre morda za, kakšno, za temeljno storitev ali za kakšno drugo storitev in potem tudi posledično zagotoviti da podjetja um, cene oblikuje na pošten način, da si ne zvišuje marš omrežja morajo biti neutralna. In ne smemo dopustiti, da bodo obstajale morda zgolj skupine ljudi, ki bodo imele dostop do široko poslovnih storitev, druge pa ne. Nekatere države so na tem področju zelo proaktivne in um, te države imajo tudi naprimer nacionalne ponudnike storitev, internetnih storitev, ki so zelo proaktivni. Mislim pa, da bi morali takšno početje razširiti po celotnem skupnem trgu. Horizontalen pristop bi moral biti ta uh, proaktiven pristop in zelo dobro je, da o tem razpravljamo. Zahvaljujem se tudi za besedilo. Zdi se mi zelo dobro in mislim, da je to za naš odbor zelo relevantno. Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da nihče več ne želi besede. Bližamo se koncu trenutnega sklica parlamenta in v celotnem obdobju smo skušali pripravljati mnenja, ki se nanašajo na uredbe eh, o skupnem trgu. Skupni trg je nekako slep za posamezne, posamezne razdrobljene, za geografsko razdrobljenost. Velja za celotno Evropsko unijo in dobro bi bilo, če bi to res udejanili. Včasih eh, skupni trg nekaterih oddaljenih regij, redkeje poseljenih regij, ne doseže. In tudi zato pripravljamo mnenja, da se to spremeni. In dobro je, da vas toliko sodeluje pri tem. Res imamo tudi veliko novih idej. Pomembno pa je tudi, da skušamo vplivati na sklade, na instrumente za financiranje, s katerimi bi spodbudili eh, širši dostop do storitev, tudi do skupnega trga, ne nazadnje. Gospod Van Nistelrooy je omenil, da v bistvu celotni Evropski uniji že dve desetletji skoraj da zanemarjamo uh, satelitski internetni dostop, satelitsko povezavo, ki bi morda nekaterim oddaljenim regijam zelo koristila. Dva dneva še imamo na voljo za vlaganje predlogu sprememb. Torej 20. december je rok, o tem pa bomo glasovali januarja. V odboru ITRE bo glasovanje tem potekalo februarja. Fleksibilnosti torej ni, razen če ITRE spremeni rok, ampak verjetno tega ne bodo storili, kajti potem um, tega ne bo možno dati na plenarno zasedanje, ker je časovnica res zelo omejujoča. François Alfonzi, želiš mu še kaj dodati v tej kratki razpravi? E, ne, hvala, gospa predsednica. Zabeležil sem se komentarje vseh. Vem, da je ta tema pomembna za regionalni razvoj, sam se ne spoznam tako dobro na internet, če pa ima kdo kak predlog spremembe v zvezi z internetom, dobrodošli. Dobro, potem pa lahko gremo na zadnjo vsebinsko točno dnevnem redu. Gospod Nikolas Martin je že z nami, tako da lahko s to točko začnemo celo nekoliko prej, kot pa je bilo to predideno. Morda nas bo komisija razsvetlila in nam povedala, kako naj se soočimo z izvedbenimi in delegiranimi akti na najbolj učinkovit način. Mislim, da se Nikolas tudi zaveda, da uh, bodo prihodne leto evropske volitve, da bo, bo imeli premor in da je tudi to določeno tveganje. Storiti pa moramo vse, kar lahko storimo in to kljub vsem tem zapletom. Tako, gospod Nikolas Martin, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Na voljo imam 5-10 minut, da vam podam pregled nad delegiranimi izvedbenimi akti in pa časovnico, ki je predvidena strani komisije za to delo. Zdaj smo pripravili zakonodajni okvir na ravni so zakonodajalca, ampak to je treba dopolniti z sekundarnimi akti. Imamo dve vrsti aktov, torej izvedbene in delegirane akte. In veste, da obe vrsti aktov zajemata kar precej vsebinskih uh, ukrepov. Delegirani akti so akti, ki dopolnjujejo ne bistvene elemente eh, temeljnega zakonodajnega akta. Sprejemajo se eh, na komisiji in po časovnem dobu, ponavadi dveh mesecev, če ni ugovora strani parlamenta ali sveta, začnejo veljati. Na drugi strani imamo izvedbene akte in z izvedbenimi akti po potrebi opredeljujemo pogoje za izvedbo delegiranih aktov. Komisija jih spreme brez postop, komitološkega postopka ali pa ob pomoči novega odbora za izvajanje e, sklada. Torej, tu imamo dva postopka. Postopek z svetovanjem ali postopek z odborom. Morda bi se osredotočil na delegirane akte kjer lahko parlament stopi na zavoro in nasprotuje predlaganemu časovnemu obdobju za izvajanje tega akta. Pri izvedbenih aktih parlament nima nobene neposredne uloge. Pri izvedbenih aktih se parlament samo obvesti o običajnem prenosu dokumentov, ko komisija naprimer dokumente v skladnost komitološkim postopkom državam članicam te razpošlje. Komisija seveda želi zagotoviti, da celoten zakonodajni okvir za novo obdobje eh, čim prej dopolnimo. To pomeni, da delegirane akte, izvedbene akte pripravimo kar se da hitro. Pri delegiranih aktih seveda upoštevamo eh, časovno omejitev, predvsem zato, ker bo parlament eh, ker bo, boste imeli prihodne leto volitve, kar je pomemben element pri našem delu. Zdaj pa predlagana časovnica za delegirane akte, ki je v dokumentu, ki ga verjetno imate vsi. Najprej je komisija različna pooblastila razvrstila po prioritetah, tako da se osredotočimo najprej na najpomembnejše. In za komisijo je najpomembnejši. Eh, kodeks ravnanja o partnerstvih. Želimo si, da bi to bilo sprejeto kar se da hitro, kajti gre za ključen dokument za celotno programsko obdobje. Zato si želimo, da bi ta dokument bil sprejet v začetku januarja morda bi lahko tudi povedal, da smo začeli z delom zelo hitro, tako da bi nam to res uspelo pravočasno. Torej, v začetku tega leta 2013 smo že začeli z neformalnimi sestanki strokovnjakov, kjer so bili zastopani, eh, zastopane države članice, pa tudi eh, Evropski parlament. In na ta način smo skušali nekako utreti pot za izvedbene in delegirane akte. In posledično smo delo nadaljevali tekom leta kar uspešno. Torej, kar zadeva kodeks ravnanja, naj povem, da smo se z strokovnjaki že uspeli dogovoriti, da bo komisija ta delegirani akt z kodeksom ravnanja sprejela 7. januarja delegiran akt s kodeksom ravnanja o partnerstvih bo 7. januarja tudi predan tako svetu kot parlamentu. In to je bila naša prva prioriteta. Potem sledi obsežen svežen pooblastil, ki jih nekako pokriva drugi delegiran akt. Prejšnji in pa ta teden smo imeli sestanek strokovnjakov, na katerem smo pregledali vsebino in tudi skušali zagotoviti, da je vse skupaj pripravljeno kar se da dobro. Ta delegiran akt zajema kar precej eh, različnih zadev. Kot vidite, kot je razvidno iz dokumenta, se to nanaša na finančne instrumente, potem na rezervo, na morebitne dodatne operacije. Torej vse skupaj je povezano tudi z revizijskimi postopki. Eh, s katerimi se ugotovi pomankljivosti in pa tudi nakaže ustrezne popravke. S tem delegiranim aktom želimo dopolniti temeljni akt. In komisija meni, da je zelo dobro, da se vse te elemente jasno opredeli že ob začetku programskega obdobja. Zato smo se tudi osredotočili na številna področja, ki smo jih nekako združili v en delegiran akt tu naj povem, da si želimo akt sprejeti nekje do srede februarja. Ta dva deliran akta o kodeksu ravnanja in pa drugi, ki zajema številna pooblastila, bosta sprejeta v obdobju, ki bo, omogočal, eh, ki bo omogočalo, da se to izvede do evropskih volitev. Se pravi, predvidevamo, da bo to tudi dokončano, dokončno urejeno. In če želimo to storiti, mora biti pred uh, volitvami upravljeno vse. Delegiran akt pa bomo potrebovali tudi za inovacijske ukrepe, eh, za trajnostni razvoj, potem pa tudi za dodatne akte, za, um, ki bodo namenjeni izvajanju teh ukrepov. Želimo si, da bi ta akt sprejeli nekje v začetku marca. Čeprav je ta akt morda nekoliko manj pomemben, bomo parlament o tem, da se lahko akt sprejme, obvestili pravočasno, še pred volitvami. Potem sledi tudi eh, nižja raven, ki pa lahko počaka na uh, drugo polovico leta. Tu imamo v mislih predvsem pooblastila z področja javno-zasebnih partnerstv. E, eh, tukaj gre za poročanje o nepravilnosti, potem za e, obravnavo zneskov, ki jih ni možno povrniti in pa tudi v zvezi z kazalniki za vrednotenje izvajanja programa. Toliko o prioritizaciji, ki smo jo izvedli za vse delegirane akte. Upam in želim si, da bomo s tem pristopom izvedli vse stvari v zadani časovnici. No, zdaj pa, da dopolnimo celotno sliko, pa si, si oglejmo še izvedbene akte izvedbene akte, pri katerih ne potrebujemo dodatne komitologije, ampak vseeno gre tukaj za pomembne akte, ki omogočajo, da bodo tudi delegirani akti sprejeti že na samem začetku. In z njimi določamo upravičene regije, ki uh, dosegajo cilje glede zaposlitve in rasti, pa tudi glede ETC-ja, naprimer. Tukaj zajemamo številke po državah, po posameznih regijah. In te številke so podlaga za sklepanje sporazumov o partnerstvu. Pri ETC, torej eh, teritorijalnem sodelovanju, bo šlo tudi za eh, postopek, ki bo speljan nekje v začetku prihodnega leta. Brez komitologije in mislim, da bomo to uspeli nekje do začetka februarja. Potem sledijo visoko prioritetni izvedbeni akti, ki jih potrebujemo za samo oblikovanje programa. To se sprejema s komitološkim postopkom in v mislih imam modele oziroma šablone za operativne programe same. Potem pa je tu nekaj ključnih eh, elementov, ki se nanašajo na spremljanje in pa na vrednotenje. Tu so tudi kategorije eh, delovanja. Kakšen je naš namen pri teh? Želimo si, da bi uh, tu uporabili poseben odbor za sklade ESI. To delo naj bi upravili tekom januarja. Če bodo države članice imele kakšne bolj vsebinske pomisleke, potem bodo izvedbeni akti sprejeti šele potem, ko bomo prejeli tudi mnenje oziroma nasvet eh, odbora in to bi se ne zgodilo nekje sredi februarja. Potem pa imamo drugo kategorijo prednostnih izvedbenih aktov, ki pa pokrivajo celoten uh, seznam modelov, uh, potem podrobnosti o shranjevanju podatkov, za vrednotenje in podobno. To je prioriteta dve. Pomeni, to pomeni, da bo to sledilo nekoliko pozneje, ampak mislim, da bomo tudi ta izvedbeni akt sprejeli nekje do konca marca prihodne leto. To je torej časovnica. Naš cilj je, da bi do takrat, ko bodo programi sprejeti, države članice že pripravile vsa pravila, ki bodo izhajala iz izvedbenih in delegiranih aktov in ki bodo relevantna za izvajanje programa. Seveda si želimo tudi s parlamentom, kar se da tesno eh, sodelovati, ko gre za delegirane akte, kajti želimo si, da bi bil postopek kar se da preprost. Če bi bilo možno pospešiti eh, postopek, da bi akt čimprej stopil v veljavo, potem bi bilo dobro, da bi svet in pa parlament eh, že vnaprej povedala, da nimata nobenih pomislekov glede posameznih podrobnosti delegirane akta, kar bi potem tudi. Um, kot sem dejal, pospešilo postopek in okvir bo dopolnjen prej, kot pa načrtovano. Seveda, kakršnikoli namigi na sveti z tem so dobrodošli, kajti tako bi dosegli skupni cilj čim prej. Hvala. Najlepša hvala, Nikolas. Verjetno veste, da smo danes v odboru regi sklenili, da, bo, da bodo naši kolegi oziroma naši poročevalci za delegirane izvedbene akte, tisti kolegi, ki so bili za izv, uredbe pristojni že od samega začetka, torej tisti, ki poznajo stvari. Moje vprašanje z pravilom, eh, ki parlamentu omogoča ugovor. Komisija mora poslati zahtevo ki jo potem pošle svetu in pa parlamentu in če bomo takšno zahtevo prejeli, se lahko potem na njo tudi odzovemo. O njej bi v odboru tudi razpravljali in upam, da bi se potencijalno takšno zahtevo lahko tudi pozitivno odzvali. Me pa zanima, ali ste razmišljali o tem, kateri, za katerega od delegiranih aktov bi lahko že zahtevali od nas eh, postopek brez pogovora. Eh, ja, predvsem, gre, ko gre za eh, kodeks ravnanja. Kajti ta akt mora stopiti v veljavo čim prej. Kot veste, je v temeljnem aktu zapisan, da lahko ima to retroaktivni učinek. In zato komisija meni, da bi ta delegiran akt sprejeli kar se da hitro. Tudi drugi delegiran akt, ki je sicer enotni delegiran akt in zajema številna pooblastila, eh, je akuten, je pomemben in dobro bilo, če bi lahko tudi tu postopek kar se da pohitrili. Ampak ker vemo, da bosta parlament in svet morala in želela ta delegiran akt preučiti, temeljito preučiti, ehm, bi lahko tudi tu prosili za nek pospešen postopek. Bi pa lahko morda v fazi predpriprave nekako že ocenili, ali je to eh, optimistično ali ne. Lambert, ker Konstance ni tu, sklepam, da boš nekako v operativni navezi s komisijo in boš potipal, ali bo lahko morda eh, pri določenih delegiranih aktih eh, ta spred po nekoliko poenostavljenem postopku ali ne. Seveda tukaj gre za sodelovanje med eh, vsemi tremi institucijami in komisija je dejala, da bo tudi eh, od sveta zahtevala oziroma prosila enako kot pa od nas. Lambert, želiš kaj povedati v zvezi s tem? Ne. Jan morda sem kaj preslišal in če sem, se upravičujem za naslednje vprašanje. Postopek je jasen, če ni kakšnih eh, ugovorov. Ampak kaj pa, če bomo imeli kakšne ugovore? Kakšen je potem postopek? Zelo pomembno je, da vemo, kaj je potem v tem primeru. Morda je gospod Martin to razložil, ampak jaz tega nisem slišal. Samo nekaj. Prijeli ste dokument ki ga je pripravil generalni direktorat in ki ga je sekretariat tudi razdelil. V tem dokumentu so zapisane vse podrobnosti, ampak morda bi lahko Migela vprašali, kako je s tem. Morda jaz nisem bila dovolj jasna. Morda bi lahko Migel to pojasnil. Ja, no, morda res na kratko. Postopek je precej jasen. No, morda ni toliko jasen, kaj ti besedilo je kar zapleteno, ampak vseeno na kratko ne pozamem, kaj pravi. Vse, oziroma, ko bo delegiran akt objavljen eh, na plenarnem zasedanju, kot katerikoli drugi akt komisije, imamo potem v dobi dveh mesecev, ko se lahko to podaljša Če predsednik ali predsednica odbora, svetu ali pa komisiji naznani, da si želimo mi to še obravnavati. Torej, to je dvomesečno obdobje. Potem pa imamo tu še en postopek, ki ga je menila predsednica in tukaj gre za prošnjo komisije o predlaganju oziroma prenosu delegirane akta. In potem postopku lahko svet in pa parlament znotraj dvomesečnega roka Eh, sporočita, ali bosta podprla, sprejela delegiran akt ali pa ne. Če parlament ne ukrepa, če se ne odzove ali pa če komisija predlaga hitri postopek, bi po dveh mesecih, odkar je bil ta delegiran akt eh, nekako objavljen na plenarnem zasedanju, eh, sklepa, da se ta akt tudi spreme. Če želimo ukrepati, ker morda nečesa v aktu ne želimo ali pa ker si želimo eh, razveljaviti delegiranje pooblastil, potem tudi zato obstaja določen postopek. In ta postopek predvideva, da parlament sprejme pobudo resolucije, osnutek resolucije in s tem osnutkom potem komisijo pozovemo, da nekatere stvari v aktu spremeni. Ali pa, da se razveljavi delegiranje pooblastil. Ja, ja, to pobudo pripravi poročevalec. O njem oziroma o pobudi razpravlja um, odbor in se potem tudi uh, preda to pobudo na plenarno zasedanje. To je torej postopek, ki je sicer tu in tam morda nekoliko specifičen, ampak to so te glavne značilnosti postopka. To je torej pri izvedenem aktu. Pri delegiranih aktih pa lahko na podlagi katerih koli razlogov nasprotujemo samemu aktu. V tem posebnem, specifičnem letu bodo postopki še dodatno uh, zapleteni, kajti julija bo konstituiran nov parlament in prvi trije eh, oziroma ti akti, ki jih je omenil gospod iz komisije, bodo nekako potrjeni prvih štirih mesecih prihodnega leta. Če bomo to prejeli do marca, potem težav ne bo, ampak če bomo imeli morda um, kakšne ugovore, potem bo to delo predano naslednjemu sklicu parlamenta. Jan, seveda, komisija lahko teoretično parlamentu akte pošle do srede marca, ampak sprejeti, če gremo po običajnem postopku, bi jih uh, morali prejeti sredi februarja, ker ti potem čez dva meseca imamo zadnjo plano zedanje, ki je aprila. Ja, stvari, ki jih bomo, ki jih bomo prejeli marca, pa ne moremo uh, eh, upraviti po običajnem postopku, kajti zadnja plenarna, zadnja plana zedanje je aprila. In če sem pravilno razumela, bomo eh, sredi februarja prejeli tisti sklop delegiranih oziroma vseh aktov, Eh, ki naj bi jih sprejeli po običajnem postopku. Miguel. Seveda, prišlo je do medinstitucionalnih pogajanj med parlamentom, svetom in komisijo in dogovorili smo se, da je 13. marec zadnji dan, zadnji dan, ko se lahko delegiran akt objavi na plenarnem zasedanju. Torej, teoretično imamo na voljo dva meseca do aprila. 13. marec, na zadnjem plenarnem zasedanju pa lahko potem nasprotujemo. To je aprila. Ampak, če bi šlo za rezerve in če jih mi ob, nekako objavimo na zadnjem plenarnem zasedanju v obliki pobude za resolucijo in če potem v tej pobudi tudi oblikujemo predloge za komisijo, jih mora komisija upoštevati in se k temu vprašanju povrniti potem julija. To je jasno. Joachim Cel, potem pa gospod Martin. Najlepša hvala, gospa predsednica. Pri uredbi eh, o skladi za regionalni razvoj je v enem od členu omenjena časovnica. V tej časovnici, ki je omenil gospod iz komisije, pa teh podrobnosti sploh ni več. Tega ne razumem. Ta uredba ni ne vem kako obsežna. Zato mislim, da bi lahko komisija pri tej uredbi delegiran akt oziroma sistem predstavila v prihodnih eh, oziroma v prvih treh mesecih prihodnega leta, tako da lahko, lahko to tudi obravnavamo v parlamentu. Tako ni več vprašanj, zato prosim gospoda Martin, da se odzove na vprašanje Ahima. Hvala, gospod predsednica, v zvezi s tem zadnjem. Uredba o EGTC. Kakšen je namen komisije? Ja, tega res ni na seznamu. To drži, kajti CPR, ETC uh, eh, in ERDF smo obravnavali ampak to, kar je bilo omenjeno, bo v zadnji skupini, kajti delegiran akt se nanaša na kazalnike za vrednotenje in poročanje. In zato to ni najbolj pomembna stvar, ki jo moramo storiti v celotnem postopku. Ker na voljo nimamo veliko časa, smo menili, da bi lahko to prestavili v nižjo raven prednostnih eh, nalog oziroma prioritet. Je pa seveda jasno, da je to sosledje eh, analogno, tako da ta postopek tako ali tako sledi. Pomembno je, da tudi prihodnji sklic parlamenta ve, da se bo s tem soočil po poletju oziroma poletja, eh, poleti. Kar pa zadeva ostala vprašanja. Kot je dejal Miguel, tudi mi nekako sklepamo, da bodo stvari zaključene, ko bo dosežen torej medinstitucionalni sporazum. In v zvezi s prvimi tremi delegiranimi akti bomo parlament in svet obvestili do ustreznega datuma. To je zadnji možni datum. In če parlament in svet ne boste imeli ogovora v zvezi s tem, bo bodo ti akti tudi stopili v veljavo. Če pa parlament ali svet imata kakšne pomisleke, potem se seveda postopek zavleče. Komisija ima zdaj več možnosti. Pripravi lahko naprimer nov delegiran akt, s katerim um, se skuša odzvati na pomisleke parlamenta ali pa sveta in potem zopet sledi enak postopek. Parlament ter svet se o tem obvesti. Parlament bi to posledično obravnaval v prihodnem sklicu, od poletja naprej. Je pa težava v tem, da nekatere določbe sodijo med povlastila, ki jih je treba izvesti oziroma sprejeti čim prej, ker jih potrebujemo prej. In upam, da se bo to tudi zgodilo v prihodnih tednih, torej da bomo v prihodnih tednih uspeli zmanjšati tveganje, eh, da bi se vse skupaj zavleklo. Potem nujni postopek. Nujni postopek kot tak ni pomemben, kajti to je tako ali tako nekaj, kar je že v temeljnem aktu. Nujni postopek omogoča takojšno objavo in eh, veljavo, torej takojšno objavo in veljavo delegiranega akta. Druga možnost, ki jo tu imamo, pa je hitro sprejetje, kjer lahko parlament in pa svet eksplicitno nakažeta, da ne želita ugovarjati eh, delegiranemu aktu. In to bi tudi pomenilo, da bi postopek eh, stekel zelo hitro. Kot sem dejal, naprimer, pri delegiranem aktu o kodeksu ravnanja. Si želimo, da ugovorov ne bi bilo, ampak samo če sta obe instituciji pripravljeni na kaj takšnega, potem lahko postopek steče na predlagan način. Hvala. Ali ima morda še kakšno vprašanje, kak komentar z tem? Kakšno vprašanje za Nikolasa, če je danes že z nami? Če ne, potem se vam zahvaljujem. In mislim, da smo tako na strani parlamenta, kot tudi komisije pripravljeni eh, storiti vse, kar je v naši moči, da se to sprejme. No, zdaj pa še zadnja točka. Ehm, da vas obvestim o tem, kaj smo se dogovorili s koordinatorji. Če bomo imeli še eno poročilo na nasno pobudo eh, odbora za proračun, če se to potrdi na konferenci predsednikov, potem se morata ELS in ALDE odločiti, katera skupina bo pristojna za to končno poročilo. Eh, V zvezi z izvedbenimi in delegiranimi akti smo se dogovorili, da bodo poročevalci, ki so bili pristojni za osnovno temeljno uredbo, tudi tisti, ki bodo pristojni za izvedbene in pa delegirane akte. Kar pa zadeva javne predstavitve, smo na ravni koordinatorjev dosegli rešitev oziroma osnovali rešitev, da bi v zvezi z sporozumi o partnerstvu prav tako imeli javno predstavitev. ELS bo predstavila tudi predlog o sistem, ki ga bomo potem predali na konferencu predsednikov. To je vse. Prihodni sestanek je 22. in 23. januarja 2014. Po točko razno ni ničesar in mislim, da lahko zaključimo sestankom. Zdaj pa sledi še, sledi še koktejli pred, aha ne, ob pol sedmih, no, ne vem, ali se boste vrnili na kakšen koktejl, če si če želite, lahko pridete nazaj. Je pa, aha ne, ob šestih bomo imeli še eno možnost nazdraviti če boste morda tam. Če pa ne boste, vam želim vesel božič, srečno novo leto in vidimo se prihodnje leto ali pa potem na koktejlu. Nasvidenje.